Okay, dear members of the Committee for Regional Development, we continue our... Spoštovani kolegi, nadaljujemo z današnjim sestankom, zelo zanimivo točko na današnjem dnevnem redu. Zelo vesela sem, da na današnjem sestanku lahko danes popoldan eh, pozdravim pri izmenjavi mnen gospoda Jirtija Katajnena. Uh, ki je podpredsednik Evropske komisije, bil je tudi premije Finske od 2011 do 2014, kaj ne da? Sedaj je podpredsednik eh, komisije pristojen za delovna mesta rast naložbe in konkurenčnost. Naš eh, drugi cenjeni gost je gospod Wilhelm Molterer, ki je nekdanji član avstrijskega parlamenta in je podpredsednik Evropske investicijske banke od leta 2011. Pristojen je za kohezijsko politiko. Danes dopodno smo sprejeli naše mnenje glede mm, skupnega poročila z ekonom glede Evropskega sklada za strukturne naložbe. Vemo, da je svet že izoblikoval pogajalsko stališče pri tem dosjeju. Po skupnem glasovanju v dvoru aprila lahko pričakujemo, da se bodo začela pogajanja. Glavni cilj odbora regije je zagotoviti dopolnjevalno razmerje med načrtovanim skladom in novo generacijo kohezijske politike. Uporaba finančnih instrumentov v okviru kohezijske politike in prizadevanje za podporo MSP-jem ter um, pregled strategije Evropa 2020. Vse to so elementi, ki bodo kmalo na našem dnevnem redu. Tako da je veliko področji, o katerih uh, lahko spregovorimo z gostoma. Predlagam, da oberemo običajni postopek in najprej povabimo gosta, da podata kratke predstavitve glede trenutnega in uh, prihodnjega dela, na to pa bom dala besedo poslancem, začenši s koordinatorji za vprašanja in odgovore. Oba gosta sta zelo zaposlena, tako da moramo to točko zaključiti do 15 četrto in nič kasneje. Tako da, ko boste spregovorili, vas prosim, da ste čist, čim krajši pri podajanju vprašanj, tako da bomo lahko čas, ki nam je na voljo, najbolje izkoristili. Predlagam, da začnemo s podpredsednikom komisije, gospodom Katajnenom. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani poslanci, najlepša hvala, da ste me povabili na ta zelo pomemben odbor. Čisto kratek bom. Z vami bi rad eh, razpravljal predvsem na podlagi vašnih eh, pripomp in vprašanj. Ne bi rad um, predaval. Pri EFSI-ju gre za to, da bo sklad prinesel dodano vrednost. EIB iz, zelo dobro zagotavlja mm, posojila, ko gre za zasebne in javne projekte, približno 60 do 70 milijard na leto. Naš sklad bo dopolnil to delo, Osredotočili se bomo eh, na projekte z večjimi tveganji. Tu pa sta dve smeri. Prva smer se nanaša na MSP-je. Od začetka leta sem obiskal 10 držav članic in še 18, eh, oziroma pravzaprav 14, jih bom obiskal še do konca junija. In odziv, ki sem ga pogosto prejel, tako v Nemčiji kot uh, eh, na zadnje na Cipru, je, da MSP-jem primankuje kapitala. MSP-ji bi lahko prejeli posojila od bank v številnih državah članicah, ampak zaradi tega, ker nimajo dovolj kapitala, ne morejo pridobiti dodatnih sredstev. In to je samo eno izmed področji, na katerega se bo EFSI osredotočil prek EIF. Eh, e ne bi pa se radi spuščali na področje mm, bank ali pa zasebnih institucij, kjer te lahko upravijo svoje delo. Tako da tu je sklad pomemben, sploh ko gre za nedelovanje trga na strani MSP-jev. Kar se tiče infrastrukturnih pro projektov, moramo pri skladu izbrati tiste projekte, ki jih ne bi mogli zagrati prek, um, če ne bi bilo delitve bremen um, in tvegan tudi prek EFSI-ja. Veliko enostavneje bi bilo uporabiti strukturne sklade kot eh, način eh, sofinanciranja. EFSI pa bo zagotovil tveganja oziroma zagotovil sredstva za bolj tvegane projekte. Ko zasebni vlagata zagotovi sredstva, bi lahko EFSI unesel element eh, jamstva za tveganja, na to pa bi v to vključili še sredstva iz eh, strukturnih skladov. Je pa seveda od eh, držav članic odvisno, da preučijo to vrstne elemente. Glede naložbene politike naj izpostavim en pomemben element. Zelo pomembno je, da je proces izbire neodvisen in da ni nikakršnih eh, interferenc pri izbiri. Ko sem obiskal države članice in predvsem ko sem se sestal s predstavniki zasebnega sektorja, z vlagatelji, ti vedno znova sprašujejo, kdo bo izbiral projekte. In vedno odvrnem, da bo to neodvisen eh, odbor. Te osebe bodo mm, imenovane neodvisno in bodo analizirale projekte in odobrile ali zavrnile mm, projekte, ko gre za izbiro za zagotavljanje evropskega jamstva ne bo nikakršnih sektorskih eh, ali pa geografskih vnaprejšnjih dodelitev. Vsi projekti, ki bodo dobili sredstva iz tega naslova, bodo izbrani samo na podlagi kakovosti projekta. To je zelo pomembno z vidika zasebnih vlagateljev, ker drugače ne bodo pripravljeni vlagati. Tako bomo lahko ukrepili celoten instrument. Poleg tega vlagatelji vedno znova sprašujejo, odkot prihaja denar, kateri projekti bodo financirani, odkot bomo vzeli evropska sredstva in vse to želejo vedeti že prej, preden se zagotovi denar. Sprašujejo, ali bodo potekala letna pogajanja o proračunu, zaradi katerih bi prišlo do velike nejasnosti. In mislim, da je predlog komisije tu zelo jasen jamstva ne morajo temeljiti na nejasnih letnih procesih pogajanj. Če je postopek pregledan, potem se vsi lahko s tem strinjamo. Jasno je treba zagotoviti preglednost, odkot prihaja denar in kam gre. 16 eh, milijard eh, evrov jamstev bi radi zagotovili. Gospod eh, Moller bo raz, raz, um, ložil, zakaj gre. Če bi imeli 16 milijard za jamstvo, bi bila to velika težava za EIB, to pa bi tudi ogrozilo bonitetno oceno Evrope. Sklad, ki si ga seveda vsi želimo v zelo hitrem času, mora biti kredibilen, mora biti transparenten. in dobro delujoč. Tudi projekti morajo mm, biti kakovostni in eh, nakazovati možne dobre rezultate. Šele na to bomo lahko zagotovili ustrezne naložbe tudi v MSP, MSP in infrastrukturo. Veliko razprav je potekalo tudi o tem, zakaj komisija kot vir financiranja predvideva instrument za povezovanje Evrope in um, obzorje 2020. Mi smo zelo proti temu, da bi odprli strukturne in kmetijske sklade za to. Komisija je močno proti temu. Zakaj uporabljamo obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope? Zaradi projektov, ki bodo pri, prejeli financiranje iz ESI. Tu gre za projekte, ki so bolj ali manj um, enaki kot projekti, ki bi jih financirali iz instrumenta obzorje 2020 in CEPS. Tako da, ko gre za 2,7 eh, milijard za raziskave prek eh, nepovratnih sredstev, se bo treba odločiti, ali bomo zagotovili to, ali pa si želimo morda vzvoda, sedemkratnega vzvoda in zagotoviti še veliko več sredstev kot teh 2,7 milijard. Pri tem pa bi uporabili naložbena sredstva. Poglejmo si tiste države, ki imajo, do, imajo največji BDP. V teh državah se uporablja veliko finančnih instrumentov. Seveda so na voljo nepovratno sredstva, uporabljajo pa tudi številne finančne instrumente. Pravkar sem se vrnil iz um, Cipra in skupaj z EIB so pripravili oceno. EIB je posodil denar za temeljne raziskave in naložbe in tudi univerzama v, v Marseju. In uh, neki drugi univerzi v Franciji smo zagotovili, da po vzpostavitvi sklada EF, EFC lahko dobijo dodatna sredstva sploh če bodo zagotovili dodatno financiranje prek um, zasebnih vlagateljev za financiranje infrastrukture za raziskave. Tako da v tem pri. V primeru pogosto slišimo, da zasebne raziskave ne bi prejele sredstev iz EFSI-ja, kar pa ni res, to se že dogaja in tako bo tudi v prihodnosti. In zelo dobro razumem, da bodo temeljne raziskave večinoma mm, financirane prek mm, mesečnih plačil mm, strani vlade. Tu gre pravzaprav za javni sektor v končni fazi. Ampak naložbe v infrastrukturo za raziskave pa so že prejele podporo prek finančnih instrumentov. Iz zelo očitnih razlogov tudi. Obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope skupaj predstavljata približno 70 odstotkov poglavja 1a. In če teh sredstev ne bi uporabili, potem bi nam ostale samo še Galileo in Erasmus. Tu pa ne gre za projekte, ki bi jim lahko koristili finančni instrumenti. Toliko uvodoma, gospa predsednica. In, um, in zelo z velikim veseljem pričakujem vaše pripombe in vprašanja. Najlepša hvala, gospod komisar, prepričana sem, da bomo razpravljali o številnih vprašanjih. Sedaj pa dajem besedo gospodu Moldararju. Najlepša hvala, predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, najlepša hvala za besedo in čestitam vam za izglasovanje te vodilne pobude. To zelo cenim tu gre za rast in za poslovanje, to je jasno. In eh, tudi za EIB je bilo jasno, da si skupaj s komisijo prizadevamo, da bi storili kar se le da, tako da bi dodatno spodbudili gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Je pa tu še en vedik, ki je ravno tako pomemben kot eh, vrzel v zagotavljanju sredstev. V primerjavi z letom 2007 zeva vrzel 15 odstotkov. Medtem, ko smo druge nadoknadili to vrzel, pa tu zaostajamo. Pa ne gre tu samo za naložbe. Rezultat eh, tega je, da nismo tako konkurenčni. Kar pomeni, če bomo vlagali in krepili inovacije, potem ne bomo spodbudili le več delovnih mest, temveč zagotovili tudi boljšo oziroma večjo konkurenčnost Evropske unije na svetovnih trgih. Tu je treba torej odpraviti pomankanje ulaganja in e, tudi podkrepiti konkurenčnost Evropske unije. Povezovanje javnega in zasebnega sektorja je eden izmed ključnih elementov te pobude. Jirki Katajnen, podpredsednik komisije, je prav omenil, da je namen EIB ta, da opravi politično nalego in da je dejavna tam, kjer trg eh, ni najbolj uspešen in kakšna je situacija na trgu. Vidimo, da prihaja do pomankanja produktivnosti v Evropski uniji in trg se sooča s situacijo, v katerih ni omejitev glede likvidnosti likvidnostna sredstva so na voljo, tako v javnem in zasebnem sektorju. Kje pa se potem zatakne v Evropi? Še vedno imamo omejene zmožnosti komercialnih bank za prenašanje tvegan. Prav tako imamo omejene zmožnosti javnega sektorja, da podpre naložbe. V primerjavi z drugimi regijami sveta imajo, imamo premalo razvit eh, kapitalski trg, tako da so pobude na tem področju izrednega pomena za Evropsko unijo. Del Junkerjevega načrta pa je tudi to, da razmislimo zelo natančno, kako odpraviti ovire za naložbe. Zaradi tega je bila EIB za to pobudo in želi torej v tem kontekstu služiti evropskim državljanom. Evropska investicijska banka je zelo dejavna. Lani smo zagotovili 70, 77 milijard posojil, približno 70 milijard od tega v Evropski uniji. Naše prednosti so podpiranje malih in srednje velikih podjetij, infrastruktura, učinkovitost virov, in inovacije. To so naše prednostne naloge. EFSI je izjemno pomemben kot dodaten element za povečanje zmogljivosti EIB, ko gre za kvantiteto in kvaliteto. Za nas je torej najpomembnejše to, da prek sklada EFSI zagotovimo jamstvo, da lahko poslujemo tudi z večjimi tveganji, da lahko oblikujemo tudi nove finančne instrumente. Tako da lahko samo potrdim to, kar je dejal komisar. Za nas je ključna veljavnost in kvaliteta jamstva. To je treba zagotoviti že na samem začetku. To nam bo omogočilo da takoj začnemo konkretno poslovati. To pa je tudi predpogoj, da nas kot um, EIB obravnavajo kot institucijo z bonitetno oceno trojni A. To je namreč um, ključna prednost EIB-a, tako da lahko upravlja svojo nalogo na evropskem trgu. Potem drugič, skupaj s komisijo moramo zagotoviti vitek režim upravljanja In če se pogovorite z zasebnim sektorjem, ki bi morda radi investirali v določene projekte, je predpogoj ta, da moramo imeti profesionalen postopek izbire in strokoven odbor, ki bo presojal o kakovosti posojila. Prevelika politizacija pa bi bila seveda velika uvira za izvajanje tega projekta, tako da se tu z vami strinjam. Potem tretji ključni element. Eh, podpiranje pogojevanja, to smo podprli v razprava s komisijo. To je namreč prava pobuda za čim prejšnje začetje izvajanja sklada FC. Komisija je spregovorila o treh eh, pomembnih eh, okn za podporo, torej MSP prek evropskih naložbenih skladov. Na trgu vidimo veliko potrebo po podpiru, pod, podpiranju srednje velikih podjetij. To so namreč tista podjetja, ki temelijo na izvozu, ki so inovativna, imajo pa resne težave pri dostopu do kapitala. Torej, gre za MSP-je in srednje velika podjetja. Potem druga točka. Inovacije, izobraževanje in veščine. To so ključni elementi za povečanje konkurenčnosti. Tretjič, tu gre za infrastrukturo. Komisija in EIB zelo široko razume ta pojem infrastrukture. Ne gre samo za železnice in ceste, gre tudi za strukturo IKT in uh, drugo infrastrukturo, v katero moramo vlagati. Poleg tega bi vas prosil, da ne podcenjujete svetovalne uloge. Tudi uredba pri tem skladu pravi, da moramo imeti ta centr za strokovno znanje kot skupno pobudo za to, da bi podprli tako strokovno znanje pri izvajanju, načrtovanju in upravljanju projektov. Treba je zagotoviti podporo tudi pri razvoju programov, ko gre za sodelovanje z nacionalnimi organi in tudi na strani promocije je treba zagotoviti sodelovanje, tako da je centar za svetovanje ključnega pomena, če želimo zagotoviti uspeh. Trenutno poteka tudi več pobud, ki so že bile začete. Defy Compass, na primer, je eden izmed takšnih primerov. In še zadnja pripomba za komisijo EEB je mm, glavna prednostna naloga že od ustanovitve, od leta 1985, prednostna naloga kohezija. Kohezija je za nas še vedno izredno pomemben element in bo pomembno politično vprašanje tudi v prihodnosti. EFSI e tu ne bo ničesar nadomestil dopolnil bo že obstoječe instrumente na področju kohezijske politike. Pri EIB je približno 30 odstotkov sredstev za financiranje, torej 35 eh, do 45 milijard, bilo namenjeno kohezijski politiki. S to novo pobudo mislim, da lahko povečamo tudi učinkovitost že obstoječih instrumentov na poročju kohezije. Če si pogledamo dolgoročni vpliv, torej ko gre za mehanizem vzvoda, za čim boljšo uporabo javnih sredstev, ko gre za odgovarjanje na potrebe vlagateljev, je to ključnega pomena. EFSI je zelo pomemben in od začetka bo pomembno podpreti kohezijski vidik in upoštevati dolgoročne načrte. Tako da upam, da vas bom lahko prepričal, da bo kohezija ostala prednostna naloga v okviru EIB e in instrumenti, ki so nam sedaj na voljo, lahko na dolgi rok povečajo učinkovitost in uspešnost kohezijske politike. Mi smo namreč pripravljeni biti dejavni v vseh 28 državah članicah. Nimamo kvot za posamezne države. Pripravljeni smo sodelovati tudi z regionalnimi platformami in naložbenimi platformami zato, da bi še dodatno okrepili to, kar je že na voljo. Tako da kolege v parlamentu bi prosil, da se zauzamejo za čim prejšnje začetje izvajanja EFSI-ja. To potrebujemo ljudje v Evropi potrebujejo to, te dodatne možnosti za to, da bi podprli naložbe in rast. Um, Najlepša uh, hvala, gospod Molterer. Sedaj pa bomo začeli s prvim krogom vprašanj. Začeli bomo s koordinatorji političnih skupin, na to pa bomo nadaljevali s preostalimi člani odbora. Gospod Van Nistelrooy, za ELS, prosim je ja, good to have. Najlepša hvala, hvala za besedo. Lep, zelo lepo, da ste sta danes tu oba, podpredsednik komisije in podpredsednik EED. Zelo širok um, portfelj imate kot podpredsednika. Upam, da bomo imeli priložnost sredno izmenjevati mnenja o tem širokem razponu delovanja. Danes smo imeli že dopoldan dolgo razpravo o EFSI-ju in um, to je po mojem mnenju torej samo nekoliko nadaljevanje te razprave, ker nas ni potrebno več um, prepričevati, ker smo o mnenju že glasovali. Preostali del razprave pa se bo začel v času pogajanj, čez kakšna dva meseca, vendar pogajanja ne bodo verjetno potekala toliko z vami kot svetom. Ključno pri tem je to, da smo v uredbi imeli omembo številnih eh, instrumentov, ki so mm, bili presihajoči skladi, ker je tudi okvir mm, to omogočil, sedaj pa smo prišli na večletni okvir. Prav tako smo imeli nekaj um, izkušenj z instrumentom za porazdelitev tvegan v okviru obzorja 2020. To je um, ta okvir, ki bi ga sam rad izpostavil. Bi pa si želel nadaljne razprave z obema glede dejanskega delovanja programov in delovanja oziroma izvajanja partnerskih sporazumov z državami članicami, ko gre za mm, kohezijske in naložbene sklade. Tako da se zastavlja vprašanje, ali MSP-ji sprejemajo te pobude. Mi smo sicer zelo dobra evropska družina, ampak zdi se mi, da svet pri tem nekoliko okleva. Nismo bili namreč tisti, ki smo zagotovili te možnosti sedaj moramo razmisliti, kaj se lahko naučimo in v kontekstu te nove pobude v prihodnjih letih. Danes dopovdan so bila mnenja dokaj pozitivna. Treba je razmisliti tudi o uporabi drugih instrumentov. Ti instrumenti se ne bi smeli izigravati. Vaša ekipa, vaš eh, strokovni center bi moral bi morali sodelovati med seboj zelo dobro, torej z že obstoječimi organi upravljanja. To je res zelo pomembno. Danes do povdan smo dejali tudi, da želimo oceniti potek dela. Veliko je namreč neznank. Ne vemo, kako bo mm, nov jamstveni sklad deloval. To je še odprto vprašanje. Pri prvi oceni bi radi ugotovili, ali to prispeva k tistemu, kar smo se dogovorili glede socialne, gospodarske in teritorijalne kohezije, da, se, da ne bo prihajalo do tega, da bodo revnejši še bolj revni, bogati pa še bolj bogati. Tako da to so tisti elementi, na katere moramo biti pozorni. Potem pa kar se klič tiče dolgoročne strategije ko gre za leto 2020 ali poznaje, kot ste rekli. Morda bo treba najprej preučiti rezultate našega dela in ugotoviti, kaj to prinaša. Tveganja so povezana z nekaterimi dejavnostmi, z drugimi pa ne. Tako da ponekod imamo na voljo nepovratna sredstva in druge načine podpore, tako da bo treba prevediti, kakšne so koristi, ko gre za podrazdelitev tveganj v primeru projektov z visokim tveganjem. Morda je treba pregledati tudi, kako je bilo z naložbami pred desetimi leti in se vrniti v določeno državo, preučiti, kako so bila sredstva porabljena. Ugotovite, da so bila sredstva sicer porabljena korektno, ampak da so dejavnosti zastale, da so se sicer začele, na to pa se niso nadaljevale. Tako da se včasih um, zgodi, da tega denarja na to ne prilijemo ponovno Evropski banski, bančni sistem ta vidik učenja, po mojem mnenju, je še bolj eh, pomemben kot eh, dejstvo, da imamo sedaj dva instrumenta, ki se dopolnjujeta. Saj smo to v smer namreč že obrali. Tako da prosim, da se čez pol leta spet sestanemo, pa še čez eno leto, da bomo potem lahko skupaj mm, s kolegom Katajnimnom eh, ugotovili, kakšni so bili deranski napredki in kako naprej. Roy. Hvala, gospod eh, Van Nistelrooy. Gospa Krel, prosim. Uh, Najlepša hvala, predsednica. Mm, gospod komisar, gospod Molterer. Socialisti so vedno podpirali naložbeni sklad. Tudi To smo izpostavljali takrat, ko smo sprejemali politiko vrčevanja. Tako da smo veseli, da so ti ukrepi sedaj sprejeti. Mi to popolnoma podpirate. Ampak gospod, kaj je tajnen? Če pravite, da drugačnega financiranja ni možno zagotoviti, sicer ste dejali, da podpirate kohezijsko politiko in prepričana sem, da v to tudi verjamete, ker niste imeli drugi, druge priložnosti. Dobro veste, da proračun za podeželje in za kohezijo predstavlja proračun, ki je dobro razdeljen na posamezne države članice in nikoli ne bi prijeli pritrditve, zagotovi, si zagotovili podpore strani držav članic, če ne bi zagotovili teh sredstev. Države članice lahko prepričam, da sem potrdijo vaše načrte težava pa je v tem, da se države članice, da države članice tu ne bodo nič zagotavljale, niti centa. Če bi morala, naprimer, nemška vlada zagotoviti 8 milijard evrov za projekte, ki se ne izvajajo samo v Nemčiji, potem bi zagotovili, da se mm, rešijo težave, s katerimi se soočamo in potem tudi ne bi prišlo do znižanja bonitetne ocene za EIB. E Pri obzorju 2020 eh, ne moremo sedaj zagotoviti financiranja ravno enakih projektov, ki jih bo sedaj podporil EFSI. To ne bo šlo. Obzorje 2020 je namenjeno temeljnim raziskavam in tako da je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva v tem okviru. Enako je pri CEF-u. Vse to so projekti, ki smo jih natančno preučili skupaj z državami članicami in komisijo. Ravno tam naj bi vzeli denar za to, da bi podprli tudi inf infrastrukturne projekte, ki jih seveda vsi želimo financirati. Ampak to je dokaj težavno. In zato kot parlament še vedno želimo najti drugačne načine financiranja. Tako da me res zanima, ali, ta, ali ta ocena trojni A, nisem bančnica, je to res odvisno od teh 16 milijard, ki jih moramo zdaj takoj zagotoviti ali ni tu še kaj umestnega, tako da bi lahko ob letnih proračunih eh, Evropske unije preučili, koliko denarja lahko za to damo na stran. Sredstva so na voljo, ampak verjetno jih ne bomo mogli najti čisto na začetku. Se bo res vse podrlo, če bomo obrali nekoliko drugačno pot in bomo nekoliko bolj kreativni pri zagotavljanju proračuna teh 16 milijard bo treba pač še enkrat zagotoviti iz nekega vira, morda tudi iz evropskega proračuna. Ampak um, v tem primeru bo treba natančno preučiti, kateri projekti se bodo podprli, če bodo porabljali javni denar. In v našem odboru smo vedno povdarjali, da ne smemo podpirati nečesa, kar je proti ciljem obzorja 2020. Tako da moramo tu kot parlament um, delovati nekoliko širše, ne smemo se osredotočiti samo na politične razprtije. No, mordo, mogoče sem vas pa narobe razumela. Parlament mora biti na nek način vsekako vključen v prihodne delo glede EFSI-ja. In mislim, da na podlagi lastnih izkušenj lahko rečem, da parlament nikoli ni bil tista institucija, ki bi zavirala prizadevanja, ki bi bila v korist državljanov in državljank ter eh, posameznih regij. In še zadnje vprašanje. Ali že imate končno zamisel tega, na podlagi kakšnih kriterijev bodo izbrani projekti? za Nemčijo in za druge države članice vem, da obstajajo zelo dolgi seznami projektov, ki sicer morda po obsegu presegajo kri kriterije, so pa že dovolj. Imajo pa že na voljo dovoljstva sredstva. Ne vem, zakaj bi jih sedaj še enkrat predlagali. Bi lahko to nekoliko bolj osvetlili. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod Krelj. Ne vidim nikogar, ki bi se želel omejiti v imenu EKR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 najlepša hvala za tole razpravo. Gospod Katajn, vas smo pričakovali kar nekaj časa tudi na našem odboru. Menimo, da je naše sodelovanje izjemno dragoceno. Kot veste, se v naši skupini tema rasti zaposlovanja zdi izjemno pomembna in pozdravljamo inicijativo, da se vzpostavi Evropski sklad za strateške investicije. Kot sem že povedal gospodu Junkerju, se bo uspešnost komisije po izteku mandata sodila po gospodarski rasti, tam nekje leta 2018. Na podlagi tega bo ocenjena uspešnost komisije. Skratka, ta inicijativa nam je všeč in jo podpiramo. Prepričan sem, da bo sklad eh, zelo uspešen tudi zaradi dobre strukture. Sam sem poročevalec za jadransko-jonsko strategijo v um, parlamentu in kot poročevalec imam par vprašanj. Poleg Italije, Slovenije, Hrvaške in Grčije ta strategija pokriva tudi nekatere države kandidatke Srbija, Bosna in Hercegovina, Črnagora in Albanija. omenili ste možnost financiranja infrastrukture in energetskih eh, projektov. In na Balkanu je ogromno potencijala za obnovljive vere energije, zlasti um, hidroelektrične elektrarne. Prav tako obstajajo projekte, da bi zgradili terminal za utekočinjen um, zemljski plin na Hrvaškem in v Albaniji. prav tako. Trenutno premišljujejo o tem, da bi pri tem uporabili tudi italijanski trg, kjer imajo trenutno težave glede dobave energije. Skratka, zanima me, če bomo imeli možnost, da te projekte financiramo tudi iz eh, tega sklada, tako v državah članicah kot v kandidatkah. In kakšno bo razmerje med eh, javnim in zasebnim denarjem pri tovrstnih investicijah? Določeni projekti uh, namreč so v pristojnosti držav članic, tako da me zanima tudi to. Bi lahko saj delno odgovorili na to vprašanje. Gospod Tomaže? Madame la président, merci. Monsieur le vice-président. Najlepša hvala, gospod predsednica. Spoštovani um, podpredsednik Katajnen, spoštovani podpredsednik Moltorel, Najlepša hvala za to možnost, da se danes pogovorimo o teh vprašanjih. Upamo, da bo razprava koristna kar nekaj komentarjev imam. V neskončnost lahko filozofi, filozofiramo glede EFSI-ja, ampak in vem, da so številni kolegi določeni razmeroma skeptični glede vašega načrta. Ampak mislim, da je zdaj prišel trenutek, ko moramo storiti vse za to, da ta načrt funkcionira. To dolgujemo milijonom brezposelnih, MSP-jem in tudi Evropi to dolgujemo. Junkrev načrt je sama srčika pravzaprav delovnega programa komisije. Na ta način se poskušajo odzvati na ta izjiv delovnih mest in zaposlovanja. In na podlagi teh rezultatov bodo vsi sodili uspešnost Evrope pri reševanju teh eh, težav. Tako da moramo ukrepati za to, da bo ta sklad deloval letu ste v odboru za regijski razvoj in sam sem spremljal razprave o drugih eh, odborih, eh, proračun, eh, odbor za gospodarske zadeve in tako naprej. In mi pač to razpravo dojemamo skozi prizmo um, razvojnih ciljev na regionalni ravni. In v zvezi s tem imamo par vprašanj. Prvo vprašanje zapravo, slišal sem, kaj ste povedali in sicer, da ni nikakršnih geografskih kriterijev. Ampak zagotovili bomo 350 milijard za to, da bi znižili razlike med eh, regijami. Ne? In želimo, da bi sredstva iz EFSI-ja konsolidirale tudi cilje iz naslova regionalne politike. Ne smemo teh ciljev destabilizirati za skladi iz EFSI-ja. Obstaja namreč tveganje, da se bodo zasebni vlagatelji osredotočili samo v tiste velike metropole. In mislim, da ne bi bilo politično vmešavanje to, da zagotovimo, da te investicije usmerimo tudi v regije, kjer imajo visoko stopno brezposlenosti in pa v tiste regije, kjer naložb eh, kritično manjka. Tako da se pa sprašujem, kako ukrepati za to, da bi dosegli te cilje. Sam prihajam iz otoka Revnjo, ki je eh, ultraperiferna regija in v sklopu Junkrevega načrta so poskušali mobilizirati različni, um, različne gospodarske akterje. Veliko upanja smo ustvarili na ta način, ampak nič hujšega ni kot uničeno upanje. V vseh teh regijah, najbolj daljnih regijah, se sprašujem, kakšne bodo posledice, če ne bodo dobili niti enega evra z naslova Junkrevega načrta. tudi te težave se moramo zavedati. Potem druga zadeva, ki jo želim omeniti. Če želimo, da vse skupaj deluje, moramo zagotoviti sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti. Pač v praksi je jasno, da so ti lokalni akterji tisti, ki lahko najhitreje mobilizirajo različne akterje in eh, zagotovijo, da na EIB najhitreje priromajo projekti. Ja, ampak mislim, vsaj po informacijah, ki jih imam sveč, da gre vse skupaj v dobro smer v Franciji, a, eh, država dela z regijami, za to, da bi se ti predlogi za projekte kaj se da hitro pripravili. Pa še tretji komentar, to bi tudi zadnji komentar. Zelo sem bil zadovoljen, ko sem vas slišal, da bodo tudi temeljne raziskave upravičene za financiranje tega načrta. Raziskave in inovacije so izjemno pomembne. Ravno smo se vrnili iz misije v, na nizozemskem. Tam smo preučili to pametno specializacijo in ugotovili, da ta, to področje ponuja ogromno potencijala za razvoj. Po pošti sem vas želil tudi opozoriti na to, kako pomembna je modra gospodarska rast, modro gospodarstvo in kakšen potencial predstavljajo tako morja kot oceani za um, trenutno in prihodno gospodarsko rast. Indija, na primer, in podobne države masivno ulagajo v indijski ocean. ocean. Evropska unija pa je pravzaprav. Uh, najmočnejša pomorska sila, tako, na, tako rekoč, in mislimo, da bi morali to izkoristiti. Izkoristiti tudi za vse pomorske regije v Evropski uniji. Tega, tudi tega vprašanja ne bi smeli zanemariti. Najlepša hvala, omrzi. Gospa Vama. Najlepša hvala, predsednica. Najlepša hvala tudi obema podpredsednikoma enemu pre, podpredsedniku komisije in drugemu Evropske investi, investicijske banke hvala za še eno priložnost za izmenjavo mnen. Kot ste že dejali, ne gre za prvo priložnost. Ne gre za pano priložnost, že na plenarnem zasedanju in tudi v drugih odborih smo imeli priložnost pregovoriti z vami, mnenje pa smo danes do podan že sprejeli. Torej, zeleni se zagotovo zauzemajo za obsežen naložbeni svežen, predvsem, ko gre za naložbe v realno gospodarstvo. Torej, da bi pritignili tudi zasebne naložbe. Te so potrebne, če se želimo izkopati iz krize in uh, okrepiti um, kupna moč. Tako da z vidika zelenih je dobro, da se odmaknemo od politike vrčevanja. Hvala gospodu Mostererju, da ste omenili tudi vidik rasti. Zelenim je zelo pomembno pri oblikovanju prihodnega sklada tudi to, da bi okrepili okoljsko in socialno razsežnost in tudi demokratično razsežnost v tem kontekstu. Za enkrat v predlogu se v te točke ne spuščate dovolj podrobno. Mislim, da tu lahko bi temeljili tudi na izkušnjah na podlagi strukturnih skladov Evropske komisije ko gre naprimer za partnersko načelo, ko gre za vključevanje civilne družbe, lokalnih in regionalnih oblasti in socialnih partnerjev. Zdi se mi, da teh sodelovanj niste dobro zagotovili. In prejšnji govorci so omenili tudi, da si prizadevamo za ciljno usmerjenost. Naložbe niso namen sam po sebi. Ni vsaka naložba dobra in trajna naložba, Gre za vprašanje, v katere sektorje se investira in v katere regije, zato da bi zagotovili dodano vrednost za državljane in državljanke Evropske unije in za delojemalce in delodajalce. Kako je tukaj torej z vezavo na cilje, ko gre naprimer za cilje Evropa 2020, ko ne gre samo za trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest, temveč tudi za varovanje okolja, izobraževanje, enakopravnost in podobno. Vse to je zelo pomembno in vključeno v cilje Evropa 2020. Zanima me, ali bodo naložbe to zagotavljale, torej ali bo šlo tudi za socialne naložbe, ker ste podpredsednik Molterer to tudi omenili. Kakšne bodo torej smernice eh, za naložbe? Ali bomo zagotovili pri kriterijih eh, za izbiro programov tudi to, da se upoštevajo socialne naložbe, naložbe v socialne strukture. Iz odmora za socialne zadeve in zaposlovanje imamo trenutno zelo poglobljeno razpravo, ali naj bi pritegnili k sodelovanju tudi strokovnjake za socialno področje, ko gre za usmerjevalno skupino ali pa za odbor, tako da bi zagotovili upoštevanje tudi teh elementov, ampak ker niso predvidene sektorske kvote in tudi ker so sedaj na voljo predhodni seznami projektov držav članic, pač opažamo, da ni veliko projektov, ki bi upoštevali to socialno razsežnost. Tako da se kot zeleni smo zeleni zelo zaskrbljeni, da gre tu samo za lepe besede, da pa to ne bo zagotovilo bistvenih investicij v socialne razmere. Poleg tega Evropa 2020 eh, in cilji Evrope 2020 treba je zagotoviti, da ne bodo projekti v nasprotju s cilji Evrope 2020, da ne bo šlo izključno samo za projekte izgradnje cest ali pa za izgradno jedrskih elektraren. Tako da bi radi, da se to upošteva tudi v v kvotah. Študija Mednarodne organizacije za delo je verjetno študijo, ki jo dobro poznate, pravi, da bi potencial EFCIA lahko uporabili samo, če bi investirali v tiste regije, kjer je brezposelno zelo visoka in kjer bi sprejeli ob, istočasno tudi obširše strukturne programe za izboljšanje zaposlenosti in usposabljanja v teh regijah, v državah članicah. Kako boste to zagotovili? Vente. Hvala, gospa Damato. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gostoma, da ste danes z nami. Pred parimi dnevi ste povedali, da potrebujemo dobro izobražene, visoko kvalificirane osebe za to, da bi se uspešno spoprijeli z izzivom gospodarske rasti in brezposelnosti. Ampak izdatki na tem področju ne bi smeli šteti v primankljaj držav članic v deficit. To ste sami povedali in sama sem bila zelo zadovoljna s to deklaracijo, ampak zanima me, če boste upoštevali to potrebo po rasti in razvoju in da bomo socialne naložbe pretirali na enak način pri strukturnih skladih in FCOM, vidimo, da to vključujete v izračun um, primakljaja, ampak izobrazba je izjemno pomembna, če želimo znižati razlike v Evropskih unijah. To je tudi eden izmed eh, najboljših načinov, kako eh, zvišati javne naložbe v Evropski uniji. Naprimer, izobražba, izobrazba in pa e SF, tam potrebujemo malce več fleksibilnosti v državah članicah v EFSI-ju bomo imeli nekaj fleksibilnosti, ja, ampak v tem odboru vedno ponavljamo, da sta ta dva inštrumenta ESF in pa EFSI zelo različna instrumenta. Strukturni skladi in EFSI imajo drugačen namen. Najlepša hvala. Še pet imen imam. Zelo kratka vprašanja bi prosila, zato da bomo dali govornikom tudi možnost, da odgovorijo. Gospa Spiraki? Well, uh, I think that the question is for both, for Vice President Katainen. Imamo vprašanje za oba, za podpredsednika Katajnina in pa za podpredsednika investicijske banke. Zanima me, ali bo ta investicijski odbor oziroma upravni odbor, tisti, ki bo imel zadnjo besedo, upošteval tudi kakovost eh, projektov in pa posebne eh, finančne okoliščine v državah, kot so Grčija. Vprašanje je, če je EFSI pripravljen prevzeti to vrstne tveganja na se. In drugi del tega vprašanja, glede samega postopka izbora projektov, zanima me, če boste upoštevali tudi trajnost delovnih mest, ki bodo ustvarjena z Junkerjevim načrtom. Zanima me, če bo to upoštevano. Hvala za kratko vprašanje. Gospa Breso, zelo kratko, prosim. Uh, uh. Sì, eh, signori vicepresidenti, grazie anche da parte mia per. Ja, najlepša hvala tudi z moje strani obema podpredsednikoma, da ste danes z nami. Um, Sam imam vprašanje in se želim bolje razumeti, razumeti ta koncept eh, naložbenih platform. Um, če sem prav razumela, so to neke vrste platforme za financiranje, kjer bo kjer bodo sredstva zbrana in uh, usklajena, tako rekord za kasnejše investicije. In zanima me, če menite, da bi bilo možno, da bi v sklopu teh platform garantirali tudi financiranje projektov, ki ustvarjajo pozit pozitivne eksternalitete, ampak niso takoj finančno donosni. Imajo pa dobre dolgoročne posledice. menimo, da drugače ne bi nehitro um, oziroma drugače ne bi izbrali dovolj pozitivnih projektov. Gospod Olbricht, ja, najlepša hvala. Ogromno vprašanj imamo v zvezi s tem zlasti v odboru Ekon in proračun. Vedno ista vprašanja se pojavljajo, pravzaprav in sicer odkot naj bi črpali sredstva. Dobro, ampak ne bom postavil zopet tega vprašanja, ker bomo na ta način odprli Pandorino skrinico. Mi imam pa drugo vprašanje. Povezava med strukturnimi skladi in eh, FSI-jem v različnih dokumentih vidimo, naprimer, da ni mehanizma, da bi lahko FSI oziroma strukturni skladi ne morejo zagotoviti kapital za EFSI. Ne? Ampak imamo možnost za strukturne sklade, združujemo sredstvi iz EFSI-ja na ravni individualnih projektov. Lahko to razložite? Imamo sklad in pridejo zasebni investitorji nimamo primer, nikakr, nikakršnega političnega vpliva, nimamo tudi geografskega vpliva. Pridejo torej investitorji iz različnih krajev z zelo riskantnimi projekti, želijo dobiti dobra jamstva z naslova tega sistema jamstva oziroma garancij. Zato začnejo organizirati projekt. In vprašanje tu je kaj se bo zgodilo s strukturnimi skladi? Kako bodo strukturni skladi, skladi povezani s tem skladom? To je povezano tudi s vprašanjem glede platform, ki ga je kolegica ravno kar postavila. Dve verziji namreč imamo to. Ena verzija je ločena, druga pa komplementarna. Bi lahko to razložili? Hvala. Gospod Van Milterburg, Zelo na kratko, prosim. Glede kriterijev imamo vprašanje. Naložbe v podjetja, ki imajo manj kot 3000 eh, zaposlenih. Veliko velikih podjetij ima tudi ogromne težave pri financiranju projektov. In v končni fazi tudi ta velika podjetja nudijo veliko koristnim MSB-jem. Zakaj ste se torej odločili za to arbitrarno odločitev in sicer, da boste eh, financirali podjetja, ki imajo manj kot 3000 zaposlenih? Zakaj ste zaprli možnost, da bi tudi velika podjetja imela možnost, da koristijo ta sredstva? Hvala, gospod Vogovič, zelo na kratko, prosim. Hvala. Eh, zelo podpiram ideje, kajti od uspeha te ideje mislim, da je v veliki meri odvisen tudi uspeh tega Evropskega parlamenta, komisije, pa tudi uspeh Evrope v prihodnje. Zato vam želim veliko sreče. Tri konkretno vprašanja. Prvič, kakšna bo vloga nacionalnih razvojnih bank, ki se omenjajo kot banke, ki bi najprecem za e mala podjetja imela pomembno vlogo. E, drugič, eh, podpiram pobudo, ki jo je dal tudi že kolega gospod Jakovčič, da v severnem Jadranu najdemo skupno besedo okoli plinskega terminala na lokaciji na Hrvaškem z Italijo, Hrvaško in pa Slovenijo. Mislim, da rešimo tudi okol, celo vrsto okoljskih problemov v severnem Jadranu, hkrati pa tudi odijanimo idejo eh, energetske unije. In tretjič, prihajam iz Slovenije, kjer imamo v zadnjih letih veliko težav s po, z protipoplavnimi zaščitami. Ali je možno ta EFSI sklad uporabiti ob sredstvih vodnega sklada, ki so nacionalna sredstva, kohezijskih sredstev za protipoplavno zaščito, tudi za eh, dodatno še sredstva EFSI-ja za, za, eh, za to investicijo. Tu ni donosov, zagotovo pa vsi vemo in se zavedamo, da je en evro vložen v preventivo, sedem evrov manj kurative, se pravi odpravljanje posledic, ki jih tudi odpravljamo z evropskimi sredstvi in pa tudi državnimi sredstvi in ljudje trpijo veliko škodo. Thank you, thank you very much. Unfortunately, I have to close the time for... Najlepša hvala. Nažalost, moram zaključiti možnost postavljanja vprašanj, zato da bodo imeli tudi goste priložnost, da odgovorijo na ta vprašanja. Upamo, da to ne bo zadnjič, da bomo skupaj, že zadnjič sem povedala, da upamo, da se bomo videvali redno in da bomo imeli možnost, da preučimo tudi uspešnost sklada. Gospod Katajnen. Ja, zelo na kratko, zato ker se moramo deležiti nekega drugega dogodka. Prvo kot prvo moramo reči, da EFSI ne bo rešil vseh težav. EFSI bo ponudil 60 milijard v uh, treh letih za zasebne investicije. EIB pa je lani posodila 77 milijard. prejšnji teden so naznanili, da so financirali osem šol v Združenem kraljestvu in številne potrebe, ki so bile danes omenjene, um, se lahko za te. Za te potrebe se lahko uporablja normalno delovanje EEB-ja. EFSI e pa mora, se mora uporabljati za druge projekte. Prvič želim nasloviti vprašanje financiranja EFSI-ja. 70 odstotkov uh, um, sredstvo bi dobili iz obzorja 20, 20 in CEF. Um, potem iz 1A ostaneta samo še e, Erasmus. Če se ne bi odločili za uporabo obzorja in CEF-a, bi imeli na voljo samo še kmetijske sredstva in uh, s tem bi imeli velike težave z državami članicami. Glede bonitetne ocene, Evropske unije pa takole. Standard Poor's je že znižal bonitetno oceno za Evropsko unijo. V kohezijske politike imamo 25 milijard neplačenih računov in ne spomnim se, koliko uh, računov je še neplačenih iz drugih uh, poglavij naslovov. Tako da ne smemo si prevoščiti, da ne bi imeli 16 milijard jamstev. Jasno mora biti, odkot bomo dobili ta sredstva. Če ne, je to lahko razlog, da bi Evropa izgubila bonitetno ceno tudi v teh drugih eh, bonitetnih agencij. To pa bi pomenilo, da bi bila cena eh, denarja v ranljivih državah eh, veliko više kot zdaj. In ne smemo tvegati na ta način. To je zelo resno vprašanje. Zelo jasno moramo torej določiti, odkud bomo črpali ta sredstva. Temeljne raziskave in pa finančni inštrumenti V obzorju 2020 imamo 77 milijard virov. To je 48 odstotkov več kot pred dvema letoma. 3,5 odstotkov nameravamo uporabiti kot finančni inštrument za to, da bi okrepili financiranje rizikov, rizikovalnega sektora. Kot rečeno, sem obiskal številne univerze, ki so uporabljale finančne inštrumente že zdaj in ki so pripravljene te inštrumente uporabljati tudi v prihodnosti, tudi na Cipru kjer imajo finančne države, je zasebni sektor eh, pripravljen sodelovati pri določenih projektih, tudi vlada, ampak posojil ne dobijo oziroma finančnih inštrumentov ne dobijo nikjer. Zaradi situacije, ki pa čeka, kakršna je na Cipru. Tako da moramo ostati pač odprtega duha tule. Tudi raziskavam bi Um, naredili veliko uslugo, če bi imeli več sredstev za financiranje tovrstnih projektov. Gospod Omrzi je povedal, da bi morali sredstva nameniti v tista področja in območja, kjer je brezposobnost najviše. Prepričan sem, da se bo to zgodilo. Ampak če pogledamo MSP, vidimo, da so težave iste posod na Cipru, v Nemčiji, v Franciji, v različnih državah. Ni dovolj kapitala oziroma podjetja nimajo dostopa do financ. Tako da geografska lokacija kot taka ni tako pomembna. Potem raziskovalna infrastruktura. Raziskave pač eh, potekajo tam, kjer so univerze, ampak moramo tudi vlagati v revnejša območja, zato da bi okrepili rast. Ne bomo imeli nekakšne vnaprejšnje porazdelitve sredstve v sklopu EFSI-ja, ampak kljub vsemu moramo zagotoviti, da se bodo v celi Evropi uporabljali različni finančni inštrumenti za različne namene. Zato je ta, um, svet, zato je to svetoval, ta svetovalni center tako pomemben. Tehnično pomoč nudi tako EIB e kot komisija in s tem želimo zagotoviti, da imajo vse države članice dostop do teh sredstev. Tudi uh, um, pač zato, da bi zagotovili sredstva za EFSI v tistih manj razvitih območjih. Potem gospod Emato, verjetno se nismo prav razumeli. Sam se nikoli nisem zauzemal za to, da bi izdatke za izobraževanje izuzeli iz kalkulacije deficita. Ehm, prejšnji teden pa sem povedal, da če bi imeli zlato pravilo, bi lahko bil za to, da bi odšteli vse naložbe v izobraževanje in raziskave, ampak po take logiki bi morali potem vse izključiti iz tega izračuna. To je tudi razlog, zakaj ne želimo uporabljati javnih sredstev oziroma držav članic spodbujati, da zapravljajo več in večajo dolg. Zato želimo mobilizirati privatna sredstva. Ne želimo obremenjevati davkoplačevalcev, ampak zagotoviti, da pritegnemo te, ta zasebni denar. Potem gospod Spiraki. EFSI um, pokriva tudi ta tveganja, ki nastaja v državah. Včeraj sem se srečal s predstavniki grških podjetij in tudi o tem smo se pogovorili. in sama narava EFSI-ja je, da pokriva tudi to vrstna tveganja, ki nastajajo v državah. Mislim, da je to vse. Hvala. Najlepša hvala. Čisto na kratko se bom odzval, gospod von Nistelroj. Imamo nekaj izkušenj z združevanjem centraliziranih finančnih sredstev z nepovratnimi sredstvi EPS-ja. Omenjali ste tiste projekte same, imamo v misli projektne obveznice, točno to počnemo. Ampak uporabljamo tudi decentralizirani denar. Razmišljate o španskem primeru, to je vodilna država na tem področju, tudi Malta in Portugalska se zanimata za take projekte. In v pokušnju vam lahko predstavim, da smo od leta 2007-2013 vložili 19 milijard v sofinanciranje skladov v različnih državah članicah. Zelo veliko naredimo v smislu kohezije. Zdaj pa še druga pripomba. ZEP si ne bomo nadomestili Evropske investicijske banke. To pomeni, da bodo posli potekali kot ponavadi, EFSI pa nam bo ponudil dodatne možnosti za delovanje. Bistveno vprašanje glede jamstva je naslednje dokle bomo začeli za izvanjem tega mehanizma, bomo prevzeli za to tudi odgovornost in sicer za obdobje celotnega investicijskega intervala. Za infrastrukturo to lahko pomeni 10 let, 20 let, 30 let. Zato potrebujemo gotovost, da če bomo s tem delom začeli, bodo jamstva na voljo v celoti. Če bomo zunanjemu svetu, tako zasebnim, naložbenikom kot tudi bonitetnim agencijam dali vtis, da gre tukaj za sprotno odločanje leto po leto, potem to ne bo delovalo. Zato se držimo tega načela in prosimo vas, da nas pri tem podprete. To je bistveno. Pa še drugič. Evropska politika vsebuje glavne smernice za delovanje EIB. Ne govorimo kar tako kot strele z jasnega, vemo, kaj pomenajo smernice iz obzora 2020. Če boste sledili dejavnostim Evropske investicijske banke, boste videli, da pred eh, desetletji MSP niso bili v osredju te politike. Prav tako ne podnebne spremembe. Zdaj pa, naprimer, učinkovita raba energetskih virov pomeni eno četrtino dejavnosti oziroma učinkovita uporaba sredstev. Potem pa še izbira projektov. gre za čisto običajno izbiro projektov, ki jo izvede EIB. Poleg tega pa naložbeni odbor odloča o tem, ali se potrdi jamstvo za konkreten projekt. To je bistveno. Izbirni proces izvedejo strokovnjaki, potem pa se odbor odloča glede tega, ali se jamstva uporabijo. Gospod Jakočič, Juncker dela v imenu 28 držav članic. Evropska investicijska banka pa je aktivna tudi izven tega okvira. Zato lahko predvidimo tudi te možnosti, ki ste jih omenili, da imamo čezmejne projekte. Imamo tudi, na primer, instrument za Zahodni Balkan. Nekatere instrumente imamo, v okviru katerih je mogoče delovati tudi preko meja. Sama pobuda pa velja za 28 držav članic. Potem pa še vprašanje kohezije in Epsija. Tukaj je situacija skoraj nasprotna. To je dodaten instrument. Dva primera vam lahko predstavim. Naprimer, v sektorju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ne potrebujete ničesar, če v sodelovanje vključite dva mesta. Ta investicija se zgodi vzdolž delovanja zasebnega sektorja. Če pa se odločite, naprimer, za uvajanje širokopasovnega interneta v podeželjnih območjih, potem potrebujete še specifično podporo za to. Ali pa, pogovarjal sem se naprimer tudi z gospodom Hoganom, komisarjem za kmetijstvo, da je podeželjski razvoj bistveni instrument za sodelovanje in za podporo takih projektov. Prav tako smo se pogovarjali o tem z generalnim direktoratom Mare, saj se zavedajo, da bomo s boljšim sodelovanjem povečali tudi potencial za izvajanje projektov. Potem pa še nacionalne promocijske institucije, tukaj sem uporabil institucije ravno zaradi tega, ker nimajo vse države članice nacionalnih bank v tem smislu. Tukaj bi lahko zaradi tega nastajalo tudi določene napetosti. Zajema pa to širok spektr sodelovanja, te možnosti že uporabljamo te banke uporabljamo kot posrednike za posojila MSP-jem. In to bi lahko bil instrument v primerih, ko bi bilo treba uporabiti nacionalne prispevke projektom ali pa prispevke v smislu naložb za investicijske platforme. To je zato zelo pomemben partner pri sodelovanju. Gospa Vana, naj nekaj pojasnim, EIB ne ustvarja projektov, ampak jih financira. Zato bi bilo zelo zanimivo, če bi na terenu imeli tudi strokovnjake. Zelo nas zanima, da bi okrepili tudi sodelovanje z regionalnimi organi, tako da bi se ti bolje zavedali potencijala sodelovanja z Evropsko investicijsko banko v okviru skladov. Pa še nekaj pomembno. Jean-Claude Juncker je, ko je začel s to pobudo lani v Evropskem parlamentu, omenil, da je EFSI-le del strategije. Enotni trg za energijo ali pa kapitalski trg, to je en element. Nacionalne strukturne reforme pa so drugi vidik. Mislim pa bi, da bi lahko prepričali vse tudi eh, tako, da se o tem pogovarjamo in eh, Zdi se mi pomembno, da se o tem pogovarjamo večkrat, ravno zato, da bomo vsi pripričani, da gre tukaj res za dodano vrednost. In primer infrastrukture, ki sem ga omenil, kaže na to, da so lahko te dejavnosti veliko širše zastavljene, kot ste si predstavljali morda na začetku. Infrastruktura je eno, potem inovacije. Naša opredelitev, skupno z opredelitvijo Evropske komisije predvideva precej široko razumevanje in razlaganje. Že tako je tako financiramo izobrazbo, financiramo naprimer univerze, tudi to je mogoče doseči za uporabo EFSI-ja. Potem pa še razmerje med ESIF-om in EFSI-jem, torej med strukturnim skladom in pa skladom za strateške naložbe, to je zelo dobro, v okviru platforme naprimer, potem pa še sodelovanje na ravni generalnih direktoratov. To pomeni tudi tretjo raven sodelovanja. No, zgodba še ni zaključena. Pravimo le to, da se EPSI ozirotoča na majhne in srednje velike podjetje, vendar pa bomo podprli tudi velike korporacije, če bo to potrebno. Raziskave in razvoj teh korporacij. Tržno gledano pa smo ugotovili, da. Še posebej majhna in tudi srednje velika podjetja potrebujejo specifično podporo. Velika podjetja tako ali tako imajo dostop do kapitalskega trga, so likvidna, tega pa nekatera manjša podjetja nimajo. Potem pa še protipoplavni ukrepi, zato se trudimo poskrbeti v več državah članicah ravno tako, da združujemo strukturne sklade za svojimi posojili. Vendar pa je pomemben en predpogoj. Tukaj moramo biti jasni, tukaj se naslanjam tudi na nekdanje izkušnje če se odločate za protipoplavno politiko, potem potrebujete tudi regionalne strategije. Sicer bi lahko prišlo do napačne uporabe sredstev, investirali bi naprimer v en del strategije, ki pa je v nasprotju z protipoplavno strategijo. To je zelo težavno. Mislim, da bi morali najprej pozitivno podpreti ta pristop, vendar pa razjasniti tudi svojo vlogo. Včasih moramo dejati tudi ne, tako da se izognimo napačni dodelitvi sredstev in napačnemu investiranju. In tega načela se bomo držali, zaradi tega, ker smo banka. Sredstva si želimo povrnjena in to bo mogoče, če bomo vlagali le v prave projekte. Najlepša hvala v imenu odbora, se zahvaljujem gostom in jim obljubljam, da jih bomo kmalo spet povabili. Minuta premora, potem pa bomo nadaljevali.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 May I ask you for silence in the meeting room? We continue with our agenda. Yes. Tako prosim za nekaj miru v dvorani. Nadaljevali bomo z obravnavo po dnevnem redu. Naslednja točka zadeva izmenjavo mnen o poročilo o kohezijski politiki in obrobnih skupnostih. Naša poročevalka je gospa Rendke in osnutek poročila je že posredovala v samovedno, se zdaj pa ji predajam besedo, da to da lahko začne s to izmenjavo mnen. No, nismo še ravno tako dale, da bi imeli prav osnutek poročila, zaenkrat imamo še uh, delovni dokument, ki pa smo ga mislim, da prav tako razdelili. Za začetek mi dovolite, da na kratko predstavim ozadje tega poročila. Kot vsi veste, v novem proračunskem obdobju od 2014 do 2020 so deležniki morali vključiti v ciljne skupine tudi obrobne skupnosti na vseh različnih ravnih, v različnih fazah. In s tem poročilom bi želeli to poudariti in razmišljati tudi, kako bi lahko izvajali to načelo in kako se stvari razvijajo. E RDF obrobne skupine skupnosti omenja že od leta 2009 in zdaj treba ugotoviti, ali se to upošteva tudi v praksi pri izvajanju. Kaj je novega? V teh kriznih časih lahko vidimo, da so obrobne skupnosti po celotni Evropi še bolj prizadete kot eh, preostanek prebivalstva in posledice za te skupnosti so zelo resne, zelo hude. Menimo, da je kohezijska politika eno od najpomembnejših orodij, ki jih lahko uporabimo v boju proti takim negativnim posledicam. Obenem se številne občine in okraji v Evropski uniji soočajo z resnimi finančnimi težavami in zaradi tega se krčijo tudi možnosti za organizacijo vključujočih eh, mehanizmov in zagotavljanja kohezije na ravni teh občin in okrajev. V poročilu smo skušali upoštevati vse te spremembe, obenem pa bi želeli podariti tudi vlogo priporočil, ki jih lahko sprejemamo na evropski ravni, tako da bomo oblikovali kohezijsko politiko, od katere bodo imele obrobne skupnosti konkretno korist. Pripravili smo delovni dokument, na osnovi česa ogledali smo si partnerske sporozume in pa operativne programe, ki so bili že sprejeti. Skušali smo zbrati informacije od delovnih skupin vseh različnih institucij, skušali smo v proces vključiti tudi različne skupine civilne družbe, ki se ukvarjajo s kohezijsko politiko, pa tudi, in to je še kako pomembno za naše delo, Želeli smo to vključiti tudi akterje, pomembne akterje teh eh, marginaliziranih skupnosti. Tudi številne nevladne organizacije so sodelovali pri pripravi tega poročila. Tudi mesto, iz katerega sama prihajam, nekatere druge občine so bile vključene v to poročilo, zato ker se trenutno soočajo z intenzivnim valom migracij iz eh, različnih držav, tudi z precejšno populacijo Romov, ki so marginalizirana skupnost. To moramo upoštevati. Najprej nekaj o vsebini tega poročila, če se gledamo na slov, govorimo o obrobnih skupnostih. Na začetku razprave smo se pogovarjali o tem, ali bi morali v to vključiti tudi jasno predelitev. Kaj to pomeni? Odločili smo se za rešitev, da ne bi želeli imeti preveč eh, specifične definicije za ta pojem, ampak bi želeli bolj pojasniti, kakšne so nekatere okoliščine, naprimer zdravstvo, življenjski pogoji in pa tudi težave, s katerimi se soočajo te različne skupnosti na različnih ravneh. Torej, da ne bi opredeljevali te skupnosti specifično kot same po sebi potem glavna načela, boj proti diskriminaciji in pa splošni cilj znotraj Evropske unije, da odpravimo sistematične vzroke za neenakopravnost. Neenakopravnost je nekaj, s čimer se te skupnosti prav gotovo soočajo. Ena od obrobnih skupnosti, ki je v ospredu in o kateri smo se pogosto pogovarjali, je skupina Romov v Evropski uniji. V poročilu smo se naslonili torej na splošno načelo, ki je vezano tudi na protiromsko nastrojenost v Evropski uniji. Razmišljali smo o tem, kako se s tem spopasti. Pri tem smo se oprli na kohezijsko politiko in obenem želimo ozaveščati o tem tudi državljane. Naš splošni pristop je torej, da okrepimo dostop do javnih storitev za te obrobne skupnosti in pa da preusmerimo perspektivo strani popraševanja na stran dobrodošlih storitev. Tem organizirane skupnosti so pogosto tiste skupnosti, ki se morajo soočati z največjimi ovirami, zaradi tega, ker jih nihče toplo ne sprejme pravzaprav v smislu družbenega življenja. In a, tako je treba razvijati kohezijsko politiko na tem področju. Za nas in za naše delo je bilo zelo pomembno tudi to, da vključujemo te skupnosti, to pa na osnovi partnerskega načela. To mora biti obvezna podlaga te politike. Pa še eno zelo pomembno načelo, to sem že omenil, dostop do javnih storitev. To je prostop, ki bi ga lahko poimenovali izrecen, ne pa izključen pristop, usmerjeni ukrepi, ki ne bi se sprejemali naj bi se sprejemali v korist organiziranih eh, skupnosti, oben pa bi s tem okrepili tudi javne storitve za celotno družbo. Potem pa še zadnje splošno načelo. V tem poročilu smo želeli podariti tudi boj proti korupciji in pa zlorabi javnih sredstev. Ko se kohezijske sklade pod narekovaj uporablja za obrobne skupnosti, prihaja tudi do težav takšne bi situacije v preteklosti, o tem smo govorili v poročilu in razmišljati moramo, kako bi to lahko izboljšali. Struktura poročila bo odvisna seveda od različnih faz kohezijske politike. Najprej si ogledujemo pripravo kohezijske politike, kako se sklepajo in izpogajajo partnerski sporozumi. Faza financiranja je trenutno že minila, že zaključena. Ogledali smo si partnerske sporozume in nekatere države članice pravzaprav sploh niso predvidele, vključitve obrobnih skupnosti v partnerske sporazume. To je treba izboljšati v naslednjem proračunskem obdobju. Še nekaj, kar sem omenila prej. Partnersko načelo se uporablja vzdolž faze priprav, potem pa še kodeks ravnanja v upravi, v upravnih službah na osnovi razprav za deležniki in pa z nevladnimi organizacijami, akteri smo ugotovili, da te stvari pogosto sploh niso znane, da se sploh ne zve za to problematiko. In poskrbeti moramo za to. da se bo partnersko načelo upoštevalo tudi v fazi priprave, tako da se bo vključilo vse deležnike, še posebej pa pripadnike obrobnih skupnosti pa še faza izvajanja na osnovi razprav, ki so potekale tukaj, se je pokazalo bistvenega pomena, da uporabimo integriran pristop. O tem pričajo tudi zelo pomembni in uspešni primeri, pri katerih se je upoštevalo različne vidike. Zato smo uporabljali družno različne sklade, tako da smo vzpostavili in začeli izvajati projekte, ki sledijo temu integriranemu pristopu. za različna področja, ki smo jih omenjali, za zaposlovanje, za izobraževanje, za nastanitev, za zdravstvene storitve. Različni skladi se lahko uporabljajo za te projekte. Želel bi priporočiti tudi nekatere instrumente, s katerimi so imeli skupnosti pozitivne izkušnje, naprimer razvoj, ki ga vodi lokalna skupnost, pa tudi integrirani ozemeljski pristop. Ti dve te dve urodje sta bili zelo uspešni, še posebej pri organiziranih skupnosti. Pa še nekaj smo želeli v poročilu povdariti, vidike izgradne zmogljivosti. Zelo pogosto, ko opazimo, da se obrobne skupnosti zanemarjajo, to priča tudi o pomankljivih administrativnih zmožnostih v državah članicah in v regijah. Če želimo opolnomočiti obrobne skupnosti, ki mora prevzemeti bolj aktivno vlogo, moramo zagotoviti tudi izgradnjo zmogljivosti tako za mestne, regionalne, nacionalne aktere, kot tudi za same obrobne skupnosti. Eno od pomembnih vprašanj, o katerih smo se pogovarjali tudi pri tem delovnemu dokumentu, je vprašanje usklanjevanja. Obrobne skupnosti ne bi smeli biti omenjane le v členu 9.2 skupnih določb, ampak bi se moral ta koncept pojaviti tudi v okviru drugih vidikov kohezijske politike. To je zelo horizontalno vprašanje, ki lahko eventualno doprinese koristi tudi na drugih področjih kohezijske politike. Pa še nekaj je zelo pomembno, še nekaj, kjer smo opazili, pomankanje v smislu uspešnih projektov. Dolgoročni učinki. Številni projekti, ki se trenutno izvajajo, niso vzdržni po dvotriletnem obdobju financiranja, ti projekti ne morejo več preživeti. S tem se moramo soočiti in zagotoviti tudi dolgoročni obstoj projektov kohezijske politike za obrumne skupnosti. Obdobje spremljanja oziroma nadzora se je izkazalo za zelo pomembno. Trenutno je še vedno mogoče videti, da pogosto nadzor ni izveden kakovostno. Večinoma o tem so govorili tudi nevladne organizacije, gre le za. Gre za obkljukavanje določenih kategorij, gre za uh, kvantitativno analizo, ne pa za kvalitativni pristop, pogosto ni jasno, kako projekti dolgoročno koristijo obrobnim skupnostim, zato lahko, lahko še veliko naredimo tudi pri metodi spremljanja izvajanja teh projektov. Pri nadzoru mislim, da bi morale obrobne skupnosti biti vključene v te nadzorne odbore saj lahko le predstavniki teh obrobnih skupnosti dejansko povedo, kako so ti projekti koristili njihovi skupnosti. Pa še zadnje, kar bi želeli povdariti v tem poročilu, potreba po mreženju. Zaenkrat je še vedno mogoče videti, da nimamo na voljo dovolj izkušenj, da ne moramo zagotoviti dovolj opolnomočenja. Pomembno je, da se izmenjujejo najboljše prakse, tako bodo marginalizirane skupnosti imele tudi bolj konkretno, močnejšo vlogo v kohezijski politiki. Kot vidite, je to za nas zelo pomembno vprašanje, tu smo vložili veliko truda in energije. V prihodnosti se zelo veselim sodelovanja z vsemi poročevalci v senci. Obenem pa menim, da moramo v delo vključiti tudi predstavnike drugih eh, sfer, naprimer nevladne organizacije in druge. Zelo bom vesela vseh komentarjev, tudi kritik glede tega delovnega dokumenta. Naslednji torek bomo imeli tudi prvi sestanek poročevalcev v Senci in zelo se že veselim te razprave. Najlepša hvala, sama sem se zmotila, da ste, da ste vložili osnutek. Eh, poročila, to ni čisto res, predstavili ste delovni dokument, vendar pa boste kmalo verjetno pripravljeni tudi na nadaljevanje dela. Gospa Borca, izvolite. Um, thank you very much. And, um... Najlepša hvala. Gre za zelo zanimiv koristen ideološki pristop k tej študiji oziroma poročilu, ki ne bi ga dobili. Toplo pozdravljam to pobudo in se zahvaljujem poročevalki, ker sem hvaležna za delo, ki ga je upravila doslej. Z gospodarenke se strinjam glede tega, da potrebujem strateški pristop za kohezijsko politiko pri torej to vrstnih vprašanjih in pozdravljam tudi zamisel, da razmišljamo o dolgoročnih in trajnostnih eh, učinkih na projekti, ki jih eh, financira Evropska skupnost. Veseli me, da govorite tudi o pristopu. ki je usmerjen v integracijo obrobnih skupnosti. V preteklosti pogosto nismo dovolj dobro razumeli potrebe po tem, da smo nekoliko bolj odprti do teh skupnosti, da jih sprejmemo odprtih rok. Zato lahko poskrbimo tudi tako, da bodo projekti res odgovarjali njihovim potrebam. Prav tako se pridružujem pomislekom glede psevdo nevladnim organizacijam. O tem sem se nekaj prebrala v vašem dokumentu, čeprav o tem niste govorili. Sama sem eh, že naletela na take lažne organizacije in storiti moramo veliko več za to, da bomo v delo vključili konkretne, resnične ljudske organizacije, ki lahko kaj prispevajo k izboljšavi te situacije. Pomembno je tudi to, da sodelujemo z lokalnimi akterji in pa predstavniki civilne družbe, tudi ko gre za spremljanje financiranja teh projektov. Trajnost projektov je morda največji izziv In eh, najpomembnejši razlog, zaradi katerega bi morali izvesti ta projekt, zato da bomo zagotovili vzdržnost projektov za obrobne skupnosti. Bi si pa želela nekaj pojasnil, čeprav ste morda to že predstavili v vašem orisu. V dokumentu je navedeno, da namesto, da bi imeli tukaj specifično opredelitev obrobnih skupnosti, bo poročilo bolj govorilo o nekaterih skupnih značilnosti, naprimer slabi življenjski pogoji, pomankljiv dostop do zdravstvenih sistemov, do zdravstvene skrbe in izobrazbe. Mislim, da tukaj ne smemo izpustiti nekaterih priložnosti, ki jih imamo. V nadaljevanju dokumenta so namreč izredno navedeni, naprimer Romi, zato me zanima, kako široko bi lahko zastavili spektr teh primerov obrobni skupnosti. Kot poročevalka v senci pa bi želela opozoriti tudi nekatere projekte na osnovi kulture, ki tukaj se uporablja medkulturni dialog, zato da se izboljša socialno vključevanje nekaterih eh, obrobnih skupnosti. Tako se zagotovi tudi krepitev socialne kohezije. Posvečati se moramo še posebej mladim, ljudem z invalidnostjo, pa tudi tistim, ki so ogroženi zaradi revščine. Obenem moramo biti občutljivi tudi do spolne enakopravnosti ter upoštevati vedno večji pomen podeželskih skupnosti. Najlepša hvala. Jakovčič, izvolite, drugi soporočevalec. Najlepša hvala, spoštovana predsednica cenjene kolegice in kolegi. Ravno kar sem dobil v roke ta dokument, ampak sem ga lahko že na hitro preletel, tako da lahko povem, da ta dokument dobro povzema težave, s katerimi se sooča skupnost Romov v Evropi. O tem sem govoril tudi med plenarnim zasedanjem. Sama med tistimi, ki zelo dobro pozna problematiko Romov in sam sem imel vodilno vlogo v istrski regiji, delali smo na projektih, s katerim smo želeli integrirati Rome v lokalno življenje. In mislim, da so tukaj nekatere stvari zelo dobro zapisane, o tem se moramo pogovoriti. In prepričan sem, da je to tudi eden izmed razlogov, zaradi katerih se kolegica iz politične skupine zelenih odločila za oblikovanje tega dokumenta. Želel pa bi povdariti, da so Romi le ena od teh obrobnih skupnosti, ki živijo po celotni Evropi. Potruditi se moramo po najboljših močeh, da bomo vključili tudi druge, tiste najbolj ranljive skupine, tiste, ki so zelo revni, brezdomci naprimer. Sam sem imel priložnost, da se pogovorim z predstavniki združenja, ki predstavlja brezdomce. Z njim sem se pogovarjal v Evropskem parlamentu, prav tako so v hudi situaciji afriški imigranti. Upoštevati pa moramo tudi nekatere druge skupnosti, ki so marginalizirane. Ne moramo govoriti le o Romih. 95 odstotkov tega dokumenta govori o tej skupnosti. Res je, da jim moramo pomagati kolikor je to mogoče, vendar pa ne smemo pozabiti na nekatere druge evropske projekte, ki obravnavajo pomembna vprašanja. Oziroma, nekatere projekte že imamo za Rome, ne bi si želel, da bi, bil to, da bi bilo to poročilo v imenu odbora regij, potem pa bi v tem poročilu obravnavali le manjšine. Mislim, da tako ne bomo ustrezno obravnavali problematike, ki zadeva Rome in pa druge manjšine. Žal se ne bom mogel udeležiti sestanka poročevalcev v Senci naslednji teden, ker moram oditi na Hrvaško, vendar bomo prav gotovo prispevali k temu dokumentu. Gospod Van Nistelroj. Najlepša hvala. Joachim Zeller, podpredsednik Evropske komisije ne bo mogel predstaviti svojega stališča glede tega vprašanja, zato bi želel povedati, da je ta problematika za nas zelo pomembna. V zelo kratkem času vam je uspelo izluščiti tisto, kar je najbolj bistveno. Vmes smo že sprejeli določeno zakonodajo in države članice so zdaj v položaju, ko se lahko aktivno odzivajo, se osredotočajo tudi na konvergenco v regiji. Vse države članice lahko sodelujejo pri tem, da pomagajo obrobnim skupnostim. Ovenem lahko te projekte tudi financiramo iz svojih skladov. Če se prav spominjam, lahko zapravimo do 6 odstotkov sredstev iz sklada za, razvoj, za regionalni razvoj, pa se potem izkaže, da se ta sredstva uporabijo za nezadostne ukrepe. Obstaja torej vrzel med tem, kar imamo na voljo v smislu instrumentov, finančnih sredstev in samimi rezultati, kaj smo ponudili v smislu storitev na lokalni ravni. Mislim, da moramo to obravnavati bolj poglobljeno, zakaj so se stvari zapletle, kaj je šlo narobe. Tukaj omenjate tudi Rome, ki so zelo pomembna skupnost, zelo velika skupnost. Na nizozemskem, pa tudi v drugih državah imamo tudi nekatere organizacije, ki pomagajo tem skupnostim veliko je govora o romski skupnosti, veliko je govora o namestitvenih projektih, o izobraževanju in tako dalje. Mislim, da bi se morali osredotočati na nekatere specifične točke. poskrbeti moramo za to, da tiste sredstva, ki se ne porabijo iz regionalnih skladov, iz eh, socialnih skladov, dogotovimo, zakaj se pravzaprav ne porabi na regionalni in lokalni ravni. Ali posamezniki na lokalni in regionalni ravni ne vedo, kaj pravzaprav storiti za to, da bi lahko uporabljali sredstva ali kaj. To se je treba pobliže ogledati. Smo že na polovici proračunskega obdobja, želel sem eh, opozoriti na to, da ta vrzel obstaja in to je treba upoštevati. Govorili smo tudi o geografski bližini in pa o spremljanju projektov na terenu. Seveda lahko spremljamo zadeve na naši ravni, vendar pa mislim, da morajo posamezniki to spremljati tudi na drugih ravneh, tako da bomo lahko sooblikovali skupno strategijo. Nekaj vnosa bomo prispevali mi, nekaj pa drugi akteri. O tem bi lahko govorili tudi na plenarnem zasedanju. Er mm, ne moremo oblikovati poročila v času, ko se o tem ne moremo pogovarjati potrebujemo konkretno vsebinsko razpravo. In to je to. Thank you, thank you, and Madame Damato, you wanted to. Najlepša hvala, gospa Damato, izvolite. Io ringrazio la collega per il lavoro. Najlepša hvala. Zahvaljujem se kolegici za opravljeno delo. Poročilo se bom lotila od konca. Podala bi nekaj pripomb. V to moramo vključiti vse deležnike, od držav članic, torej regionalnih in lokalnih organov, socialnih partnerjev, predstavnikov civilne družbe, nevladnih organizacij in tako dalje. To načelo bo še posebej pomembno, ko bomo govorili o potrebi potem, da načrtujemo in izvajamo ukrepe, s katerimi naj bi odpravljali socialne in kulturne težave v organiziranih skupnostih. Ta dokument kaže na to, da so bile sprejete številne pobude, imamo torej dovolj priložnosti za to, da uporabimo Evropski socialni sklad. Lahko se uporablja tudi uh, instrumente, kot so Erasmus, potem uh, instrument za medteritorialni razvoj in pa partnerstvo na lokalni ravni. Mislim pa, da moramo razložiti, kako so se ti instrumenti, ki jih imamo na voljo, uporabljali do zdaj, ali so bili res učinkoviti in ali so ustrezni za to, da se z njimi lotevamo te problematike. Socialno izključevanje in rasizem. Žal sta to dva pojava, ki sta še kako prisotna v današnji evropski družbi. Glede tega se z vami strinjam in menim, da je bistvenega pomena da zagotovimo sodelovanje med eh, Evropsko komisijo, državami članicami, lokalnimi in regionalnimi organi, zato da bomo optimizirali uporabo in črpanje sredstev. Zagotoviti pa moramo tudi kakovost projektov. Koliko teh sredstev je dejansko prišlo v te projekte od leta 2010 iz skladov? Nekaj informacij že imamo na voljo, vendar je zelo dobro, da se tega zavedamo. Pridobivati moramo več informacij strani Evropske komisije in na to niste pozabili tudi v svojem vprašanju za ustno obravnavo 26. februarja. Mislim, da moramo sprejemati ukrepe, ki bodo imeli pozitivni učinek na samo socialno tkivo tega, te skupnosti. Najlepša hvala, še kdo? Mister Bogovič. Gospod Bogovič. Hvala za to zanimivo poročilo. E, moram reči, da ga bom zelo z veseljem spremljal e, in tudi poskušal prispevati v poročilo del svojih izkušenj, ki jih imam sam tudi na tem območju kot e, dolgoletni župan v občini, v katerem je tudi romska populacija. Ko sem pričel županovanje, smo imeli takšen primer, da so Romi živeli na tuji zemlji, kjer jih niso vaščani hoteli imeti, otroci niso hodili v šolo in eh, eh, starejši Romi so se ukvarjali pa predvsem s kriminalom. Eh, po 13 letih je bila situacija takšna, da je polovica Romo imelo legalizirane objekte, se pravi pridobljeno gradbeno dovoljenje, v naselju je bila izgrajena komunalna infrastruktura, cesta, vodovod, telefon, v naselju smo zgradili tudi vrtec, ker smo ugotovili, da je nujno da se Romi eh, začnejo za svojim otroci, za svojim razvojem v zelo zgodnih letih in na ta način smo tudi v veliki meri eh, popravili pogoje za bivanje in dali priložnost predvsem tisti, ki so se sedaj rodili, da bodo čez 20-30 let živeli v normalnih pogojih. Iz tega primera lahko prenesemo na evropski nivo to, da vekolikor pustimo marginalnim skupinam nemogoče pogoje, pogoje, v katerih sami ne morejo zagotoviti prebo, razvojnega preboja, smo obsojeni na kriminal, na terorizem in na najgroblje ekscese. Mogoče kakšna povezava tudi s tem, kar se sedaj dogaja v Evropi, kajti vse preveč ljudi je na obrobju in ni nujno, da so to Romi ali ostali, eh, ampak se drugih ekonomskih ali pa tudi nacionalnih, eh, kakšnih drugačnih eh, razlogov na obrobju. Pri reševanju te problematike je po mojih izkušnjah najbolj ključno, da se zelo jasno po principu subsidijarnosti razdelijo odgovornosti. To so problemi, pri katerih politiki ne morejo kovati političnih dobičkov, ampak so to problemi, ki, eh, ki ne, ne vrtijo političnega števca, da zelo poenostavim v pozitivno smer oziroma ni teh političnih točk. Zato je zelo pomembno, da se po principu subsidijarnosti razdeli odgovornost, kaj je odgovornost lokalnega nivoja, kaj je odgovornost državnega nivoja in kaj je z evropskega nivoja. Kot župan sem vedno zagovarjal to stališče, da se moramo ljudje, ki živimo v nekem okolju skupaj z Romi, sami dogovoriti, kako bomo sobivali. Da pa je država dolžna, da spostavi normalne pogoje, boljše pogoje financiranja. V tem primeru so nam v teh letih mnogo zelo prav prišli tudi evropski, evropska sredstva kajti dosti lažje je v občinskih proračunih fin zagotoviti financiranje neke investicije, če imaš prilivo drugot, kot pa da moraš imati v teh okoljih. Zato mislim, da je to zelo pomembno poročilo, poročilo, ki, eh, s katerim naslavljamo na številne probleme, ki se nahajajo širom po Evropi, so v različnih oblikah. Eh, zagotovo pa mislim, da to je to eno od področji, ki je nujno potrebno velike pozornosti tudi Evropskega parlamenta, našega odbora, da bo sobivanje v Evropi v prihodnosti bolje. Tako da sam se bom zelo aktivno vključil v to poročilo. Thank you. Madam Smolko. Najlepša hvala. Gospa Smolkova. Veľmi pekne za slovo, veľmi krátko. Ja som veľmi rada, že sme obdržali. Najlepša hvala za besedo, čisto na kratko. Hvala za ta delovni dokument. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila poročevalki. Zelo zanimiva razprava je to. Tudi v navzavi na včerajšnjo točko, ki smo jo obravnavali na plenarnem zasedanju, čeprav je bila ta točka obravnavana zelo pozno in smo slišali številne kritike v navezavi na dejstvo, da številni Romi da v primeru Romov pogosto prihaja do zlorabe evropskih sredstev. Tako da je jasno, da je to, ta tema zelo pomembna, zato da bi nakazali, kakšna je trenutna situacija. Ta težava zlorabe sredstev morda sicer je prisotna, ampak s tem poročilom bi morda lahko zagotovili bolj realen pogled na aktualno stanje. Sama prihajam iz Košic, iz vzhodne Slovaške. Uh, kjer eh, najdemo veliko romsko skupnost, tako da se soočamo s to vrstnimi težavami in zaradi tega bi želela aktivno sodelovati pri oblikovanju poročila in zagotoviti aktualne podatke. Mi lahko sedaj hm, dovolite, da spregovorim sama kot eh, članica odbora. Bom spregovorila v bolgarščini, zato da povem, kakšne so moje izkušnje in moje mnenje pri tej temi. Rada bi spregovorila zaradi tega, ker je vprašanje obrobnih skupnosti eno izmed, eh, eno izmed eh, velikih problemov, ki ga rešujemo tudi v Bolgariji. Zavedam se, da bolgarske priseljence v drugih državah članicah Evropske unije obravnavajo kot imigrante. Razumem tudi, da prisotnost teh bulgarskih državljanov na drugih ozemljih predstavlja težavo. To je predvsem tipično za izseljence iz vzhodne Evrope. In Res bi se rada osredotočila na potrebo po vključevanju obrobnih skupnosti prek eh, poklicnega usposabljanja in izobraževanja. To je tisto, na kar bi se morali v poročilu osredotočiti. Že leta in leta vlagamo v izboljšanje življenskih pogojev tovrstnih skupnosti, ampak eh, vse to nima smisla če se miselnost teh skupnosti ne spremeni, če jim ne bomo dali priložnosti, da se udeležijo v družbenem in gospodarskem življenju. To pa lahko storijo samo, če jim je na voljo izobraževanje in poklicno usposabljanje. To je tisto, na kar bi se res rada osredotočila v tem poročilu. Rada bi, da se v besedilu osredotočimo na ta vidik integracije obrobne skupnosti. Da gre za integracijo na podlagi poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Če se bomo osredotočili na to vrstno usposabljanje in izobraževanje, bomo lahko postopoma razrešili težave, do katerih prihaja pri obrobnih skupnosti, namesto da bi težave še poslapševali. Tu pa ne gre samo za romsko skupnost, na katero bi se morali osredotočiti. Tudi druge obrobne skupnosti se selijo iz ene države članice v drugo in nimajo dostopa do izobraževanja in zaradi tega so potisnjene na obrobje. To je bil torej moj prispevek kot članica odbora. Želi še kdo besedo? Prosim, gospod Zver. Zver, thank you. Me. Eh, Milan Zver je moje ime. <clears throat> Pravzaprav se me gospa predsednica zdaj spodbudila k nekaj besedam. Tudi jaz sem bil svoj čas minister za šolstvo in izobraževanje in romska problematika je bila ena od osrednjih točk nalog uh, mojega dela. Uh, govorili ste o tem, da je potrebno uh, zlasti na področju poklicnega izobraževanja uh, integrirati romsko skupnost v družbo. Uh, Eh, še bolj je pa pomembno prej, da se otroci eh, socializirajo že v času eh, otroškega varstva in pa osnovne šole. In v Sloveniji smo imeli nekaj inovativnih pristopov k temu, kako zagotoviti čim večji delež udeležbe romskih otrok v vrtu in pa v šolah in pa tudi uspešnosti. Ne? Tudi na ta način, da smo, jim, da smo imeli tako imenovanega romskega mentorja, Eh, to je bil eh, nekdo iz romske skupnosti, ki je skrbel za otroke, ki so hodili v vrtec ali v šolo, skrbel za njih, ali, eh, da so prisotni, da nadijo domačo nalogo in tako naprej. Ta projekt je zelo dobro, je zelo dobro učinkoval, je bil podprt tudi z sredstvi Evropske unije. In jaz mislim, da bi ravno na podlagi izmenjave dobrih praks lahko močno izboljšali uh, integracijo romske skupnosti v družbo. Pa še enkrat eh, ne povem, ponovim za mojimi kolegi, ne gre samo za romsko skupnost, gre tudi še za ostale eh, skupnosti z posebnimi potrebami, tako da bi predlagal poročevalki, da malo nekoliko razširi eh, ta svoj koncept. Thank you. Thank you very much. Now is there... Hvala, najlepša hvala. Če nihče več ne želi besede, Dajem besedo predstavnikom Evropske komisije. Z nami so predstavniki Generalne direkcije za zaposlovanje in za regionalno politiko. Gospa Bjornson in gospod De Kersmeker iz eh, GD za zaposlovanje ter gospod Urmos iz GD regijo. Želite besedo? Bi kdo želel besedo? Very much, Chair. Okay. Thank you. Okay, thank you. Izvolite. From DG Employment. Prihajam iz GD za zaposlovanje. Najlepša hvala, gospod Rajnke, za ta delovni dokument, ki je res zelo zanimiv. Seveda pozdravljamo to pobudo. Socialne kohezije ne moremo zagotoviti brez vključevanja obrobnih skupnosti. To je dejstvo priznavamo izzive, ki ste jih opredelili v svojem dokumentu, še vedno je tu preveč izzivov. Upam pa, da bo začetkom veljave nove uredbe za trenutno programsko obdobje lahko razrešili nekatere izmed eh, težav, ki ste jih izpostavili. Dogovorili smo se glede novih pristopov in sprejeli tudi orodja, ki nam bodo upam, da pomagala reševati te težave skladi so sedaj bolj programsko usmerjeni. Financiranje je na voljo za podporo prioritet, ki so določene naprimer v nacionalnih strategijah za integracijo Romov. Tudi nove ideje so bile vključene, torej prednost pri zagotavljanju naložb, torej ko gre za podporo obrobnim skupnostim, vključno z Romi. Seveda pa to ne prepričuje drugih um, politik uh, splošnega vključevanja tega načela v druge politike. Uh, Želimo okrepiti tudi vključevanje drugih akterjev in aktivno sodelovanje tistih, ki predstavljajo obrobne skupnosti v same razprave, naprimer tudi prek eh, prisotnosti v odborih za spremljanje. Nova uredba predvideva tudi možnost za okrepitev delovanja nevladnih organizacij, ki so udeležene pri zastopanju romske skupnosti z novimi pravili in z novimi orodji, ki smo jih unesli, upam, da bomo razrešili nekatere izmed teh pomembnih izzivov. Morda pa bi predlagal, da v poročilu razlikujemo med prejšnjim programskim obdobjem in novim programskim obdobjem. Kajti, kot rečeno, nekatere težave, ki so bile ugotovljene v prejšnjem programskem obdobju, bodo sedaj razrešene. Upam. Potem pa še nekaj, kar česar se verjetno vsi dobro zavedate, tu gre za deljeno upravljanje, tako da je res pomembno, da upoštevamo pristojnosti vseh upletenih. Hvala. Najlepša hvala, Andrej Rimaš iz GD Regijo. Čisto praktično vprašanje bi nas lahko obvestili o časovnici, kako načrtujete, kdaj bo objavljeno poročilo, kdaj bo zaključeno in sprejeto. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. Gospa Rajnske, se želite odzvati? Prosim. Najprej hvala za odziv. Bom začela z najbolj praktičnim vprašanjem, torej časovni načrt. Osnutek poročila bo predvidemo na voljo odboru 4. in 5. maja. To bo torej naslednji korak na to pa naj bi glasovali o tem pred eh, poletnim odmorom, če se prav spomnim, in na plenarnem zasedanju bo poročilo obravnavano septembra, samo toliko kot pregled. Potem slišala sem številne izvrstne prispevke in zagotovo jih bomo upoštevali, ko bomo oblikovali osnutek poročila. Rada bi pokomentirala samo nekaj točk, ki ste jih izpostavili. Najprej vprašanje opredelitve. Številni ste to izpostavili v svojih prispevkih samo toliko za voljo jasnosti v razpravah. Se nismo pogovarjali samo s predstavniki romske skupnosti, temveč so potekale obsežne razprave tudi z drugimi deležniki, naprimer Fiaca, Solida, socialna platforma in tako dalje. Ti zastopajo zelo raz, več različnih eh, obrobnih skupin v družbi. In v razpravah smo ugotovili tudi, da je romska skupnost največja manjšina v Evropski uniji. To je tudi manjšina, ki se pogosto sooča z najmočnejšim izključevanjem in najhujšo diskriminacijo. Zato smo to želeli jasno izpostaviti že v delovnem dokumentu. In kot sem rekla, V poročilu sledimo načelu izrecnosti, vendar ne izključenosti. Potem pa še nekaj točk, glede katerih še potekajo preučevanja in to bi bili veseli tudi informacije komisije. Gre za analizo podatkov, kako je bilo v prejšnjem eh, obdobju s porabo sredstev in kako bo v prihodnjem obdobju. Glede prihodnjega programskega obdobja vemo, da bo uredba rešila nekatere izmed ugotovljenih težav. Ko pa smo pogledali partnerske programe in eh, dogovore o sodelovanju, ki so bili sprejeti v novem programskem eh, obdobju, smo ugotovili, da tu še vedno so težave in vprašanja, o katerih je treba podrobneje spregovoriti. Ne bo nova uredba odpravila čisto vseh težav potem eno izmed vprašanj, ki ga je omenila gospod Damato. In sicer kako lahko to združimo z drugimi mehanizmi za financiranje. Eden izmed eh, predlogov oziroma ena izmed zamisli na tem področju je naprimer bila pobuda za zaposlovanje mladih. Kako lahko pobudo za zaposlovanje mladih uporabimo tako, da se odzovemo na izzive v zvezi z obrobnimi skupnostmi? Uh, Vi, predsedujoča in tudi drugi ste izpostavili to pomembno vprašanje zaposlovanja. Radi bi preučili, kako bi lahko združili različne možnosti financiranja. Glede upoštevanja spolne razsežnosti v poročilu. Tudi odbor FAM bo pripravil mnenje k temu poročilu, tako da se mi zdi pomembno omeniti tudi to potem glede vprašanja, za katere druge sklade tu gre, naprimer Evropski socialni sklad, tudi Empel bo pripravil mnenje o tem, na tem področju in mislim, da bomo tesno sodelovali tudi z njimi. Potem pa še nekaj, kar ste omenjali. Gre za izobraževanje, izobraževalno razsežnost. To je eno izmed štirih glavnih področji izobraževanje, zaposlovanje, vajništvo in eh, bivališča. Tako da je treba razmisliti, kako lahko kohezijsko politiko uporabimo tako, da bi združili vse te štiri elemente in izboljšali stanje za obrobne skupnosti v Evropi. Obenem pa bi jih eh, vključili vse različne faze razprav. Mislim, da bi tako lahko storili res velik korak naprej in lahko podprem to, kar je dejal eh, gospod Van Nisterloj. To je poročilo o obrobnih skupnosti, ne bi pa smelo biti obravnavano obrobu drugih tem. Tako da upam, da bomo skupaj z Empel in FAM dobili dovoljšno podporo, da bo to prednostna naloga in da je to področje, za katero si prizadeva Evropski parlament. Evropski dan eh, Romov je bila tudi tema, ki smo jo obravnavili včeraj in videti je, da je treba to temo umestiti više na dnevni red, tako da bi se lahko mm, lotili boja proti diskriminaciji in raznovrstnih obrobnih skupnosti v Evropi. Our... Najlepša hvala, sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Naslednja točka se nanaša na razpravo o osnutku mnenj, o osnutku mnenja k poročilu o napredku v smeri celostnega pristopa k kulturni dediščini v Evropi. Naš pripravljalec mnenja je gospod Andreja Kocolino. Pristojni odbor je odbor za kulturo. Mi pa smo pripravili mnenje, o katerem bomo predvidoma glasovali maja. Rok za vložitev predlogo sprememb je ponedeljek, 13. april, pa odne. Tako se bomo lahko pripravili na glasovanje v maju. Kulturna dediščina se nanaša na določen del eh, evropskih regij in ima pomembno vlogo v ukrepitvi kulturnih in ustrojalnih industrij v Evropi Tudi lokalne in regionalne oblasti so pomembni upravljavci kulturne dediščine. Lani je komisija sprejela sporočilo o celostnem pristopu k eh, kulturni dediščini. Odbor za kulturo in izobraževanje pripravlja poročilo na lastno podbudo in to je naše mnenje k temu poročilu. To mnenje smo oblikovali zaradi tega, ker je kohezijska politika oziroma kohezijsko področje pomemben vir financiranja za kulturne projekte. Od leta 2017 do leta 2013 v tem sklopu kohezijske politike je ERDF zagotovil približno 6 milijard evrov za kulturne projekte. To je približno 15 kratni proračun za kulturo v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem. Mislim, da so to samo nekatere podrobnosti, prepričam pa sem, da bo gospod Kozolino zagotovil še nekoliko več podatkov. Izvolite. Mm, Čisto na kratko. Pomembno vlogo moramo odigrati tudi v kontekstu kohezijske politike. Kohezijska politika zagotavlja največjo količino sredstev za financiranje na tem področju. Tu gre za zelo močan sektor. Kultura je seveda pomembna, je del evropske identitete. Kulturni sektor je pomemben tudi iz gospodarskega eh, vidika. Kultura ustvarja veliko mm, dobička, veliko delovnih mest in zagotavlja spostavitev številnih inovativnih mm, malih in srednje velikih podjetij. Prek eh, kulture lahko zagotovimo tudi mm, pritok mm, turistov v naše države in regije in kulturni projekti so lahko izrednega pomena za celotne regije. Torej, sredstva, ki ste jih omenili pravkar, so bila izpostavljena ravno zaradi tega, ker lahko kohezija pokriva različna področja, tudi kulturo. Vodilni odbor, tu je torej odbor za kulturo in izobraževanje. Mi pa izpostavljamo tri točke v našem mnenju. Najprej, če primerjamo nacionalne in regionalne načrte, ugotovimo, da komisija sedaj načrtuje smiselno uporabo sredstva na tem področju in želi stopiti korak stran od um, financiranja samo največjih uh, projektov. Mi pa bi želeli, da komisija spregovori, ko gre za 5 milijonov evrov omejitve za financiranje in 10 um, milijonov mm, evrov kot mejo pri UNESCO-vih um, spomenikih. Tako da se pri sredstvih zastavljajo vprašanja. Komisija se je zelo osredotočala na mm, Pompej, je naprimer. Tu gre za projekt, ki bo zagotovo presegal 5 mm, milijonov evrov, ki jih tu komisija zastavlja kot mejo. Pri projektu v Pompejih je treba zagotoviti veliko več sredstev, torej proračun, ki bi znašal 100-120 eh, milijonov evrov ki jih lahko zagotovijo samo države. Tako da tale mejo, ki jo pred, predlaga komisija, je veliko preniska. Potem druga točka, ki je povezana tudi z vprašanjem, o katerem smo pravkar, o katerem smo pravkar razpravljali. Kohezijski skladi so za nas eh, zelo pomemben vir financiranja. Treba pa se vprašati, kako se spo, to povezati tudi s pobudo za zaposlovanje mladih in kako kolaganju bolje pritegniti zasebni sektor. Če želimo rešiti našo kulturno dediščino, mislim, da moramo pritegniti tudi zasebne akterje. Tu je še velik potencial za zasebne akterje in um, javna sredstva bi lahko uporabili tu kot vzvod za zagotavljanje tudi zasebnih naložb. Potem tretja točka. Vidimo, da prihaja do tesnih povezav tudi z drugimi prizadevanji v Evropski uniji, naprimer s programom Obzorje 2012 in v novem programskem obdobju od leta 2014 do 2020 moramo zagotoviti, da ne bomo tu sprejeli čisto drugačnih politik, glede na to, da imamo na voljo dva usporedna instrumenta. Toliko o tem, želel pa bi slišati tudi pripombe drugih kolegov, ne bi rad skraševal um, priložnosti za razpravo, ampak mislim, da so bile to ključne točke in da moramo podati pomembno sporočilo um, pristojnemu odboru za kulturo. Hvala. Gospod Zver, želi besedo, prosim. Sedo. Eh, hvala tudi <clears throat> kolegu Andreju Kocolinju za, za eh, dobro predstavitev problema. Eh, celostni pristop do kulturne dediščine. Jaz sem tudi član odbora za kulturo in hkrati tudi tu eh, nadomestni član, tako da eh, bom glasoval in za mnenje in za resolucijo in to mi je seveda všeč. Ampak vendarle mi dovolite par besed k temu. Morda bi lahko komisija bila veliko bolj ambiciozna že priprave svojega predloga ali pa tudi poimenovanja te pomembne problematike namesto celostni pristop, ki zveni preveč metodološko, bi lahko govorili o nekih gospodarskih potencijalih kulturne dediščine, ki jo imamo v Evropi. Eh, seveda kulturna dediščina nima samo gospodarski in razvojni potencijal, predvsem prispeva k oblikovanju identitete. Človek oblikuje različne vrste identitet, sebstveno, osebno, lokalno, regionalno, nacionalno in seveda evropsko in dobršen del naše kulturne dediščine, materialne ali duhovne, je, ima to evropsko noto, ki jo treba vzdrževati in seveda razvijati. In seveda eh, prav je, da tudi vidimo ta gospodarski razvojni potencial v njej, predvsem kulturni turizem, nova delovna mesta in pa seveda tudi to kohezijsko dimenzijo, eh, veliko kulturnih biserjev, biserov se nahaja v, eh, v regijah, ki so eh, razvojno manj razvite. Eh, zato, veste, kultura je ena zadeva, s katero Evropa ta hip še ohranja neko koliko toliko konkurenčno pozicijo v geostrateških razmerjih. Nimamo posebne gospodarske moči, nismo preveč konkurenčni, nimamo vojaške moči, nimamo niti zunanje politične moči, eh, imamo niti demografske moči, ker Evropska unija postaja ostarela družba oziroma Evropa, imamo pa kulturno moč. Ne samo kulturno dediščino, ampak tudi kulturno produkcijo nasploh, tudi sedanjo. Eh, recimo v filmski industriji smo na drugem mestu, celo pred Hollywoodom. Eh, imamo, e, na letno izdamo največ knjig na svetu. E, e, tudi v športni sferi recimo Evropska unija oziroma Evropa dobi na svetovnih prvenstvih ali po olimpijskih igrah največ medalj in največ naslovov. Vse to priča o nekem tudi svojem slogu evropskega življenja ali pa kulturnega bivanja, Eh, ki ga moramo ščititi tudi v prihodnje. Tako da eh, ne gre samo za eh, materialno kulturo, gre tudi za slog življenja, ki ga živimo ne? in to bi morali vsekakor veliko bolj poudarjati. Nastaja ali pa obstaja evropejana digitalizacija evropske kulture, veliko tem, ki se, je, ki se mora to poročilo ali pa mnenje dotakniti, vključno z Eh, vključno z potencijali, ki nam jih nudi sam Junkerjev investicijski program, kar je že eh, gospod poročevalec malo prej omenil. Torej, eh, jaz sem vesel, da smo se lotili te teme, da je nekako interdisciplinarnem inter, med obema odboroma in vsekakor je dobro, da se kar temeljito lotimo te naloge. Hvala lepa. Thank you. Uh, Najlepša hvala, gospod Jakovčič. Futuristi kažu da će Amerika biti shopping centar, da će... Tisti, ki se okvarjajo s prihodnostjo, pravijo, da se bo ZDA spremenila v nakupovalno središče, Azija v industrijsko proizvodnjo in Afrika v turistično destinacijo, Evropa pa bo postala muzej. Sam se s tem ne strinjam, ampak eh, zanimivo je slišati kako, kakšna so mnenja tistih, ki gledajo prihodnost. Ta pobuda je zaradi tega tudi zelo zanimiva. Sam bom zato poskušal tudi prispevati k kakovosti tega dokumenta. Pri tem pa je treba predvsem upoštevati, da je naša kulturna dediščina znana posod po svetu. Tu gre naprimer za veliko število spomenikov UNESCO. Treba bi pa bilo omeniti tudi drugo kulturno dediščino, materialno in nematerialno, ki jo najdemo v Evropi. Mislim, da je to izvrstna dediščina in eh, tudi sam bom aktivno sodeloval pri tem mnenju, kolikor se le da. Hvala. Thank you, Madame Reinske. Hvala, gospa Reinske. Uh, thank you, madam chair, uh, and thanks. Najlepša hvala, predsednica, in uh, hvala pripravljavcu mnenja za osnutek. Mislim, da je to zelo pomembna razprava za varstvo kulturne dediščine v Evropi. Ko sem brala besedilo, se mi zdi, da bi radi ukrepili enega izmed elementov, ki ste ga omenili pravkar v svojem govoru, torej da se ne bi osredotočali samo na velike kulturne projekte, ampak da bi raje pokazali tudi, da kulturne pobude, ustvarjalni sektor lahko imajo veliko pozitivnega vpliva tudi na lokalni ravni, ko gre za lokalni razvoj, na primer, da je to tudi priložnost za gospodarsko rast. Predvsem na teh področjih bi morali razmisliti, kako lahko še bolj podpremo lokalne projekte malega obsega pogosto so ravno to tisti projekti, ki lahko spodbudijo razvoj in eh, obenem tudi ohranjajo kulturno dediščino. V razpravi sedaj govorimo o naložbah v kulturno dediščino, da je to zelo pomembno. In mislim, da bi v tem mnenju morali ohraniti zagon tudi do naslednjih razprav, ki bodo potekale o uredbi o financiranju. Jasno, moramo reči, da si želimo naložb eh, v kulturo in da bi to morale tudi biti prednostna naloga za Evropsko unijo. Hvala. Najlepša hvala, gospoda Mato. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila gospodu Kocelinu za mnenje. Bom začela s tistimi pozitivnimi pripombami in na to pa nadaljevala z negativnimi. To je mnenje, ki se osredotoča na potencial kulturnih projektov. Ti projekti spodbujajo podjetništvo in zagotavljajo tudi raziskave in podpirajo MSP-je. Tudi programi ESF. Um, v okviru ESF lahko zagotovijo potrebno financiranje za kulturno dediščino. Imamo tudi dobre primere upravljanja na večjih ravneh in zanimive primere glede subsidijarnosti. Zanimiva je tudi omemba platforme Valor, ki govori o tem, da so bili projekti predvsem podprti iz, iz okvira Erasmus in Galileja. To je dobro. Sedaj pa morda še nekoliko bolj negativne pripombe. Upoštevanje samo največjih um, projektov morda ni najboljše. Tudi citiranje programa oziroma projekta Pompeji ni najboljše. Zakaj? Komisarka Krecu je nedavno dejala oziroma povdarila, da prihaja do nevarnosti, da bo ta denar izgubljen. To gre za velik projekt, 105 milijonov evrov, 70 iz evropskih sredstev in preostanek iz nacionalnega financiranja. Tako da od 47 eh, najdiš smo odobrili podporo samo za peščico izmed njih. Prav tako poteka sodni postopek eh, glede uporabe mm, sredstev, ki so bile eh, namenjena za obnovitev popejev. Mi bi se radi v odboru osredotočili na m, mm, trajnostno rast, ki jo lahko zagotovijo to vrstne projekte. Hvala, gospod Ward. Hvala, mislim, da je to zelo zanimiva razprava in zelo pomembna razprava sicer obstaja tveganje, da bomo sedaj začeli govoriti o preteklosti in ne o prihodnosti, ko pa obe nam poskušamo pravzaprav ohraniti stvari v sedanjosti. Mislim, da v razpravi nekoliko manjka tega, kaj nas lahko preteklost nauči, zato da bi bila prihodnost boljša. Veliko je mm, kulturne dediščine v Evropi, ki je mm, znak veliko manj slavne evropske zgodovine. Evropa se želi ponovno definirati in je res podvržena resnemu tveganju zaradi ekstremističnih sil. Tako da mislim, da bi morali res um, zapisati mm, in opozoriti na nekatere um, kraje kulturne dediščine, ki nagovarjajo našo vest. Ne samo Auschwitz, naprimer, ampak tu gre tudi za druge kulturne kraje. Naprimer, ko sem bila pred nekaj leti, leti v Budimpešti, sem šla v zelo majhen muzej, kjer so tajne službe nekoč mučile ljudi. In to je name naredilo velik vtis zgradba sama ni bila nič posebnega, je pa vse skupaj imelo mm, veliko pliv na me. In mislim, da smo dolžni obvarovati takšne kulturne kraje in mislim, da se je treba spomniti, zakaj Evropska unija obstaja. Hvala, gospod Van Nistelrooy. Just, just shortly, um, uh, ja, samo na kratko gospe Maletič, naše poročevalko v senci danes ni tule, mi je pa dala svoje zapiske. Zelo bogato diversiteto imamo v Evropski uniji. veliko je govora v različnih odborih o pametni specializaciji. Pametna specializacija je metoda, kjer imate primere enega in drugega, da zagotovite hitrejše učne procese, kako uporabiti funkcionalnost teh eh, krajev, krajev kulturne dediščine, naj gre tu za stavbe ali pa življenjski slog, kako naj to najbolje izkoristimo? Premisliti moramo, kako narediti nek poslovni model iz teh eh, različnih spomenikov. Imamo jih toliko, da lahko za njih pravzaprav plačamo. Italija je tako revna oziroma bogata, ampak če morate zdrževati vse, toliko stane. In kako zagotoviti neko poslovan, dobro poslovanje teh eh, krajev, kako se lahko od tega nekaj naučimo in kako lahko zagovarjamo turizem. Sam sem obiskal isti muzej kot vi in eh, enkrat, ko se tam ga ne boste nikoli več pozabili. Torej, kako bi lahko mi kot odbor za eh, regionalne zadeve poskrbeli za neko povezavo med inštrumenti, na katerih delamo, in s tem sektorem, pametna specializacija. Zakaj pa ne? Najprej učijo. Lahko bi imeli nov pristop. Dobro je tudi, da imate ta celovit pristop. Vse lahko uporabim originalne sklade, socialne sklade, tudi e RDF ali pa sklad za pomorstvo v priobalnih območjih. E, saj se ta sklad ne uporablja več samo za ribiče, ampak tudi za vzdrževanje teh e, priobalnih krajev. Tudi za, novo, za nova delovna mesta in za nove zaposlitve. Potem pa je zanimivo tudi vprašanje, kako komisija spremlja ta postopek. Vse skupaj je zelo odprto zaenkrat. Odkrito povedano, menim, in da bo nova uredba slabša kot prejšnja, če jo ne bomo pametno izvajali zaradi sredstev. Če si pogledate številke iz prejšnjega obdobja, boste videli, da imamo oziroma bomo videli, ali imamo iste številke, ali se bo to znižalo, zvišalo pač preučiti moramo operativne programe in pa partnerske dogovore. In komisijo lahko prosimo, da to spremlja in da nas obvešča. Um, prej ste omenili 5 milijonov evrov. Če združite financiranje, je 5 milijonov zelo nizek znesek. Prosimo pa tudi za fleksibilnost. Bomo pa aktivno delali sodelovali eh, z vami, tudi gospod Zir se je oglasil v zvezi s tem. So, še kdo? Ne? Dobro, potem pa se še samo obdašam kot članica odbora v bulgarščini. Uh, това, с което ни запознава доклада на господин Гоцолино е... Поръчило ki ga je pripravil naš kolega, je izjemno pomemben tudi v smislu regionalnega razvoja v številnih državah članicah Evropske unije. Ta praksa financiranja projektov, ki spodbujajo kulturno dediščino, pomeni, da lahko um, na ta način spodbujamo tudi turizem. Zato pa to delo podpirajo tudi lokalna podjetja. To vrstna praksa spodbuja razvoj individualnih regij, zato sem prepričana, da lahko na ta način dosežemo to pametno specializacijo posameznih regij. Zato pa bo treba predlagati konkretno strategijo za promocijo kulturne dediščine, hkrati pa tudi zagotoviti enostaven dostop do te kulturne dediščine. Zagotoviti moramo tudi, da um, bomo imeli dovolj storitev v smislu zagotavljanja dobrega dostopa do kulturne dediščine. In v zvezi s tem se strinjam s poročevalcem in sicer ne moramo se omeji, omejiti samo na 5-6 milijonov. Obstaja ogromno projektov, ki imajo ogromno potencial, ampak moramo zagotoviti malce več financiranja. Zato, da bo projekt uspešno zaključen. Včasih financiranja ni dovolj in se projekt ustavi tam nekje na sredini izvajanja. Skratka, moramo zagotoviti, da bodo projekti polno financirani tudi iz naslova kohezijske politike. Bulgarija v svojem operativnem programu predvidela tudi posebno os in sicer razvoj krajev kulturne dediščine. To je ena izmed prioritet, ki jih imamo v Bulgariji v smislu razvoja, eh, v smislu kohezijske politike. Tako da zdaj imamo v Bulgariji na ducate mest, ki je krajal kulturne dediščine, kjer smo ustvarili delovna mesta, tam se razvijajo MSP-ji, nudijo storitve obiskovalcem, turistom in vloga tega je ogromna in to pozitivno prispeva k gospodarskemu razvoju različnih regij. Želel bi se torej zahvaliti poročevalcu. Ja, projekti kot so Pompeji, naprimer, bodo gotovo izpeljani, saj so um, podobni kraji ključni za identiteto Evrope. Ampak sama sem zagovornica tega, da bi vsaka, vsaka regija morala imeti svojo strategijo. Zato, da bi spisali boljše projekte, ki bodo zagotovili gospodarsko krepitev regije. Dobro, če ni več komentarjev eh, strani poslancev, dajem besedo komisiji. Z nami so predstavniki Generalne direkcije za izobraževanje in kulture in Generalne direkcije Regijo. Mislim, da bodo oni začeli. Regijo? Ja? Dobro. Najlepša hvala. Mi je Marigilen in sem vodja enote za operativno uh, politiko v regionalni politiki. Začel bom z preprostim delom odgovora. Lahko se strinjam za veliko večino tega, kar je bilo rečeno danes tule. Komisija je spostavila, kako pomembno je za gospodarsko rast in zaposlovanje um, kulturna dediščina. Komisija sama, uh, ko smo se pogovarjali o novih programskih dokumentih, je izpostavila, kako pomembno je imeti integrirano strategijo in integriran pristop glede kulturne dediščine. V različni meri so različne države članice obravnavale to vprašanje kulturne dediščine. Naprimer, Italija je sprejela nov operativni program za razvoj kulturne dediščine, njihov proračun je tam okoli 500 milijonov evrov za obdobje 2013-2020, pokrili pa so pet eh, regij v Južni Italiji. Kulturna dediščina je torej kritičen in izjemno pomemben del kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Zdaj pa naj se lotim tistih bolj težavnih tem, ki so jih izpostavili številni poslanci. Prak 5 milijonov oziroma 10 milijonov evrov za infrastrukturo, za turizem in kulturo. A, te pragovi izhajajo neposredno iz uredbe o um, regionalnih skladih. Tam imamo različne vrste infra, infrastrukture, ki jih s temi skladi lahko podpremo. Imamo cel seznam različnih, različnih infrastruktur, okolje, energetika, izobraževanje in tako naprej. Potem pa, ko je govora o kulturi in turizmu, je formulacija v uredbi spremenjena. Tam je namreč, so namreč te infrastrukture upisane kot small scale, malo obsežne. Na ta način je bil spremenjen pomen stavka in pomeni, da lahko podpiramo samo small scale, malo obsežne projekte, ki jih a, pojmujemo pač v smislu um, denarnega zneska. Komisija se zaveda, kako pomembno je podpreti razvoj kulturne infrastrukture. To ni omejitev, kar zadeva a, kulturno dediščino, ampak kulturno infrastrukturo. Za infrastrukturo imamo to omejitev, ne za dediščino. A, želimo biti kar se da fleksibilni ampak krati spoštovati tudi formulacijo, ki izhaja iz omenjene uredbe. Teh pet milijonov ta prak je po našem mnenju zelo razodarno tolmačenje besedic small scale, malo obsežne. Ehm, samo pogledamo si, kaj se je dogajalo v preteklosti. Financiranje z naslova FAR in drugih ehm, programov small scale se je ehm, pojmo, pojmo, pojmovalo kot 250 tisoč evrov. Tako da je 5 milijonov zelo radodarna definicija tega koncepta malo obsežni infrastruktur. Temu pa moramo prišteti še nekaj. Preučili smo formulacije in tam govorimo o investicijah v malo, obsežne, malo obsežno infrastrukturo. In vemo, da imamo v Evropi kraj kulturne dediščine, ki potrebujejo več financiranja, naprimer Pompeji. Zato smo, ko smo se z državami članicami pogovarjali o programih, izpostavili tudi to, da gre tu za um, enotne oziroma za posamezne dele infrastrukture. Če posamezni del infrastrukture spoštuje ta prak, ga lahko združite z drugimi manjšimi deli infrastrukture v neko večjo celoto. In mislim, da se bo ravno to zgodilo v primeru Pompejo. Kot rečeno, bolj fleksibilni kot to ne moramo biti, pač tolmačenje, to vrstno radotarno tolmačenje se mora nekje ustaviti. To je torej naš pristop. Ne moram trditi, da so bile vse države članice navdušene s pričo tega pristopa, ampak so sprejeli to. Te omejitve so del programskih dokumentov kot tak in to, kar smo povedali državam članicam, je, da ko imajo neke posamezne primere, bolj delikatne primere, se lahko o njih s komisijo pogovorijo unaprej, zato do končni fazi najdemo najboljše možne rešitve. Hvala. Any... Najlepša hvala. Še kdo? Iz generalne direkcije kulture in izobraževanja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Samo dopolniti želim te informacije, ki smo jih ravno kar slišali strani kolega iz GD Regio. Zelo cenim ta izkazan interes v tem odboru. Lans, lani smo objavili sporočilo o integriranem pristopu in to ravno zato, ker smo se zavedali, kako kultura vpliva na identiteto, na gospodarstvo in na splošno gledano na življenje državljanov. In na to imajo učinek tudi druge politike. In regionalna politika je verjetno najprimernejša za to, da bi dosegli nek napredek. Želim pa nekaj povedati odboru in sicer, že smo začeli z delom, ki smo ga napovedali v sporočilu. Participatorno upravljanje, lokalno upravljanje je nekaj, kar so številni poslanci danes izpostavili in že smo začeli izbirati najboljše prakse, kako zagotoviti participatorno upravljanje na lokalni ravni. Upamo, da bomo pripravili to poročilo do naslednjega leta, tako da bomo imeli še en sklop najboljših praks. Ja, najlepša hvala. morda bomo imeli še par individualnih vprašanj. Odkot bomo, oziroma zakaj gre pri teh petih milijonih, je to um, financiranje, ki prihaja iz sklada, ampak dobro, ne bom zdaj postavila tega vprašanja sama tu, o tem se bomo pogovarjali drugot. Gospod Kacarina, izvelite, beseda je vaša za sklepne opombe ho davvero pochissime considerazioni. Tanto forse. Possiamo fare commentario? Dobro bi bilo, če bi imeli dialog, če bi se pogovorili v zvezi um, s tem, kako naj bi na bolj fleksibilen način tolmačili tretji člen uredbe kar zadeva teh 5 milijonov v kontekstu posameznih projektov, se moramo zavedati, da je lahko celotni projekt deležen večjih investicij glede financiranja velikih projektov. Lahko navedem tudi druge primere, ne samo Pompeji. Ampak eh, s petimi milijoni v primeru Pompeja se, se ne bi mogli veliko pomagati v smislu promocije. tega kraja. Pompeji so zares edinstveni in eh, verjetno pa 5 milijonov ne bo dovolj tudi za druge kraje kulturne dediščine. Ne bomo gospod Demato. Eh, glede na česa moramo biti zelo previdni in to omenjam iz drugih razlogov. Pompeje sem omenil pa tudi zato, ker je, so bili deleženi na evropski ravni ogromno pozornosti in ne bi bilo prav, da jih ne bi omenil. tega si ne bi smel privošiti, sam pač prihajam iz Italije, tako da sem to moral omeniti. Obstaja pa tudi pravna preiskava, vzeli smo prej, ampak ne zadeva uporabo evropskih sredstev, ampak eh, se nanaša predvsem na upravljanje ehm, tega spomenika, ne pa preiskuje, niso se pa osredotočili na preiskavo uporabe evropskih sredstev. In mislim, da bi se morali da tudi na To ne bi smeli pozabiti. Če imate ogromno sredstev, morate imeti tudi dober način um, uporabe, dober sistem za uporabo teh sredstev. Uh, tu je govora o 23 hektarjih, ki jih moramo še raziskati. Mislim, da lahko ogromno artefaktov še najdemo v Pompejih v teh, na teh 23 hektarjih, ki še niso bili uh, prečesani, tako rekoč ampak sam sem želel zajeti tako velike kot manjše kraje. Nisem želel pod vprašaj postaviti prestiž drugih krajev kulturne dediščine in manjših krajev kulturne dediščine. Če bi pazljivo preučili, kako je bil uporabljen ta denar, te 26 milijonov, bomo videli, da so bila evropska sredstva namenjena manjših, manjšim projektom, ne velikim. In tam je bilo tveganje manjše. Strinjam se torej s tistimi, ki so to omenili, tu ne gre samo za eh, ekonomsko težavo. Kultura je pomembna tudi v smislu identitete, prestiža, zgodovine. zavarovati moramo tudi našo splošno in zgodovinsko dediščino pravzaprav. In potem pač ne smemo pozabiti tudi na digitalizacijo in na druge uh, zadeve, ki so, ki so bile danes omenjene. No, mislim, da imamo v tem odboru dobro vzdušje, vsi želimo sodelovati in mislim, da bomo v končni fazi sprejeli mnenje, ki odraža nek konsens v tem odboru. Ja, najlepša hvala. Naj vas spomnim, da imamo rok za amandmaje in sicer 13. april ob 12. 5. maja pa bomo na odboru glasovali o tem, o tem poročilu. Naslednja točka na tem namreju je sprejetje sklepov koordinatorjev. Danes eh, dopoldne smo imeli sestanek, odločitve ste prejeli v elektronski obliki. Ima kdo kako govor, kak komentar? Ne? Dobro. Potem smo s tem sprejeli te odločitve. Že kakšna točka pod razno? Ne? Dobro. In še zadnja točka na dnevnem redu, naša naslednja seja, bo v maju 4. maja. Začeli bomo v 3. popoldan in uh, do 6.30. Potem pa 5. maja se dobimo ob, dv, ob 9. in nadaljujemo do 12.30. Toliko v zvezi s tem. Predsednica se tudi prijazno zahvaljuje vsem tolmačem. Najlepša hvala tudi vsem gostom te seje. S tem je pa seja tudi zaključena.